May I ask you to see? Sedite, prosim. Sedite, prosim, da bomo začeli. Spoštovane kolegice in kolegi, toplo pozdravljam gospoda Valdisa Dombrovskisa, izvršnega podpredsednika in kandidata za komisarja za gospodarstvo za ljudi, na tem skupnem zaslišanju, ki mu predsedujem skupaj z gospo Nikolsonovo. Vesela sem tudi, da da je z nami odbor za proračun, ki je pridruženi odbor. Preden začnemo, vas želim opozoriti, da imamo smernice za potreditev komisije in sicer v sedmi prilogi poslovnika Evropskega parlamenta. In tam je zapisano, da parlament ocenjuje kandidate za komisarje na osnovi njihovih splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi in osebne kompetence neodvisnosti, prav tako ocenimo poznavanje njihovih portfeljev in komunikacijske spretnosti. Opozoriti vas želim tudi na to, da je pred zaslišanjem izvršni podpredsednik in kandidat za komisarja v pisni obliki odgovoril na naša pisna vprašanja in odgovori so na voljo v vseh jezikih. Opozarjam vas tudi, da odbor za pravne zadeve ni ugovarjal organizaciji tega zaslišanja. Hvala lepa, hvala gospod Nagli. Tudi jaz želim toplo pozdraviti gospoda Dombrovskisa na našem skupnem zaslišanju. Zdaj pa vam bom povedala, kako bo potekala današnja razprava. Najprej bo dobil besedo gospod Dombrovskis za uvodno izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut. Potem bomo slišali 25 vprašanj poslancev v dveh krogih. V prvem krogu bomo slišali sedem vprašanj, ki jih bodo zastavili predstavniki političnih skupin. V drugem krogu bomo slišali 18 vprašanj na osnovi porazdelitev vprašanj med političnimi skupinjami, vključno z predstavnikom samostojnih poslancev. Razprava bo potekala po petminutnih slotih. Najprej bodo poslanci imeli eno minuto časa za vprašanje. Gospod Dombrovski bo imel dve minuti za odgovor, potem eno minuto za dodatno vprašanje in še minuto za odgovor. Po razpravi bo gospod Dombrovski dobil tudi pet minut za sklepno izjavo. Vse govornike lepo prosimo, da se držijo časa za govor, zato da bomo poskrbeli, da boste na vrsto lahko prišli vsi. Na voljo imamo tudi kladivo in kladivo bova uporabili po potrebi. Lepo prosim, da torej vedno upoštevate čas za govor. Tolmačenje je na voljo v vseh 23 jezikih kar odraža jezikovno raznovrstnost našega parlamenta. Opozarjam vas tudi, da se bodo vaše besede tolmačile, zato lepo prosim, da ne govorite prehitro. Vedno imejte v mislih tudi tolmače. Razprava se bo predvajala tudi po spletu. Po razpravi pa bo na voljo tudi arhivski posnetek na spletni strani parlamenta. Zdaj pa je čas, da začnemo. Gospod Dombrovski, izvolite, 15 minut je vaših. Hvala predsednici, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se vam želim zahvaliti za to, da sem danes lahko pred vami in da vam predstavim prednostne naloge za gospodarstvo za ljudi. Pet let sem bil podpredsednik Evropske komisije in vedno sem tesno sodeloval z Evropskim parlamentom. Trikrat sem bil izvoljen v parlament. In zato menim, da je sodelovanje s parlamentom samoumevno in ključno za moje delo. Pred 15 leti se je Latvija pridružila EU in pred 5 leti je vstopila v evroobmočje. Ko sem bil ministr za finance, sem si prizadeval za to, da bi Latvija pristopila evroobmočju in kot minister sem tudi vodil proces pridružitve evroobmočju. V vladi Latvije, pa tudi v evropskih institucijah, sem si nabral veliko izkušenj in zdaj sem še bolj prepričan, da lahko veliko dosežemo, če sodelujemo. Prepričan sem, da je stabilna Evropa ključnega pomena tudi za razvoj držav članic. Tisti, ki se spremenijo, bodo uspešni, tako je rekel naš pesnik Rajnis. Čaka nas digitalizirano in podnebno neutralno gospodarstvo. Zaščititi pa moramo socialno-tržno gospodarstvo, to je model, ki je edinstven za Evropo. Z veseljem bom prevzel nove naloge na področju gospodarstva za ljudi. Zdaj bom nadaljeval v angliščini. Poglejmo si današnji svet. Ne moramo več predvidevati, da se bo nadaljeval gospodarski in socialni napredek, ki temelji na demokratičnih vrednotah, mednarodnem sodelovanju in bolj integriranih trgih. Svet je vedno bolj multipolaren, bolj negotov in večje, spo, večje sporov. Prav tako se dvigajo napetosti na področju trgovine. Vse to se že pozna na globalnem gospodarstvu. V Evropi bo Brexit povzročil še več škode, še posebej, če ne bo dogovora. Izzivi pa so tudi širši naprimer podnebne spremembe. Ukrepiti moramo prizadevanja na področju blaženja podnebnih sprememb in to moramo storiti zdaj. Nove tehnologije spreminjajo naš način življenja in dela. Če želimo konkurirati na globalni ravni, moramo v Evropi biti, biti vodilni na področju digitalizacije in inovativnih tehnologij. Demografske spremembe v Evropi, starajoče se prebivalstvo, vse to pomeni, da moramo prilagoditi trge dela in sisteme socialne zaščite. Vse to bo spremenilo naše gospodarstva in naše družbe, zato je potreben ustrezen politični odziv. To ni politika vse po starem. Odvisnost oziroma uspešnost Evrope in uspešnost našega socialnega tržnega gospodarstva temeljita na tem. Poskrbeti moramo, da bo prehod zagotovil gospodarstvo, ki bo delovalo za vse o gospodarskih, socialnih in trajnostnih vidikih moramo gledati skupaj. Če me boste potrdili, bo to osnova za moje delo v prihodnih petih letih. Zdaj pa nekoliko podrobneje. Okrepiti želim ekonomsko suverenost Evrope zdaj v času vedno večje negotovosti na globalni ravni. Prav tako si bom prizadeval poskrbeti, da bodo naše gospodarske in industrijske politike podpirale zeleni prehod in digitalno transformacijo. Naše socialne politike morajo spremljati vse te spremembe, zato da bomo zagotovili bolj vključujočo družbo. Poslanke in poslanci, gospodarstvo EU je prava vele sila na svetu. Naš skupni trg je naš največji adut. Šteje več kot 500 milijonov potrošnikov, 22 milijonov podjetij BDP pa znaša več kot 15 trilijonov evrov. Evro je uspešna mednarodna valuta, je druga najbolj pogosto uporabljena valuta za plačila in globalne rezerve, pred njo je samo ameriški dolar. Okrepiti moramo ekonomsko in monetarno unijo. In evroobmočje je odprto tudi za druge države, ki se mu želijo pridružiti, naprimer Bolgarija in Hrvaška. Vendar, če želimo izkoristiti politično in ekonomsko silo evroobmočja, moramo delati naprej. Želim si, da bi lahko bili bolj neodvisni. Če bomo močni in stabilni, bomo lahko spodbujali mednarodni red, ki temelji na pravilih in borili se bomo proti temu trendu regionalizacije, ki trenutno vlada po svetu. Prav tako moramo poglobiti ekonomsko in monetarno unijo. Ekonomska suverenost Evrope temelji na močnih nacionalnih gospodarstvih gospodarstva izvaja reforme, zato da držijo korak s premembami na globalni ravni. Močna gospodarstva gradijo fiskalne rezerve v dobrih časih, ki jih uporabijo kasneje, ko se gospodarstvo upočasni. In to je namen fiskalnih pravil za paktom za stabilnost in rast. Ampak pravila so zdaj preveč zapletena. Potrebujemo razpravo o tem, da vidimo, ali bi jih lahko poenostavili. Gospodarska suverenost zahteva, da je evroobmočje dovolj finančno stabilno, da preprečuje krize in se bori proti njim. To pomeni, da moramo reformirati evropski mehanizem za stabilnost in tudi proračunske instrumente evroobmočja. Za vse to je komisija že predstavila pravne predloge. Prav tako bomo poskusili razviti evropsko schemo pozavarovan za nadomestila za brezposelnost. Ne moremo imeti gospodarske suverenosti brez močnega finančnega sistema. V prejšnjem mandatu smo dosegli veliko napredka na področju bančne unije in unije kapitalskih trgov. Evropski bančni sektor je zdaj v mnogo boljšem položaju kot leta 2014, ko smo začeli naš mandat. Banke imajo več kapitala in so tudi bolj odporne, kar zadeva likvidnost. Ravni slabih posojil so padle za več kot polovico, čeprav so v nekaterih državah še vedno previsoke bančno unijo moramo zdaj zaključiti. Kot del tega se moramo dogovoriti za evropski sistem zajamčenih vlog, zato da bodo evropejci vedeli, da so njihove vloge zaščitene, ne glede na to, ki živijo. Mala in srednje velika podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. Podjetja so zelo inovativna, imajo veliko talenta in to je ključnega pomena za gospodarsko suverenost Evrope. Vendar pogosto se selijo v tujino, če se želijo razviti naprej. Zakaj naši prihodni šampioni zapuščajo Evropo? Eden od razlogov je, da tukaj težko najdejo financiranje na trgu. Zato potrebujemo unijo kapitalskih trgov. Nova komisija bo predlagala nov sklad za to, da bi MSP-jem pomagali priti na borzo. Skupaj s kolegi bom predlagal strategijo za to, da bodo MSP-ji lahko naslovili izzive v zvezi z zelenim prehodom, digitalizacijo in spremenljivimi vzorci na področju trgovine. V prihodnih tednih bom govoril z politiki, industrijo in potrošniki in zbral zamisli o tem, kako bi lahko razvili svoje kapitalske trge. Evropska suverenost pomeni tudi, da prevzamemo odgovornost za integriteto našega finančnega sektorja. Novo izvoljena predsednica von der Leyen mi je dala nalogo, da tudi vodim boj proti pranju denarja. To nalogo jemljem zelo resno in veselim se že sodelovanja z evropskimi in mednarodnimi partnerji. Okrepiti moramo nadzor in izvrševanje, vključno na čezmejni ravni. Zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi specifične naloge nadzora nad preprečevanjem pranja denarja preložili na poseben organ Unije. Poslanke in poslanci, moj drugi cilj bo uporabiti fiskalne, ekonomske in finančne politike za to, da bi podprli zeleni in digitalni prehod. Kakor veste, sta moja kolega Franz Timmermans in Margrete Vestager odgovorna za upravljanje s, temi, s tema dvema portfeljema in z veseljem bom s njima tudi sodeloval. Za financiranje prehoda na podnebno neutralno gospodarstvo bomo potrebovali ogromno naložb več trilijonov evrov v naslednjih desetletjih. Potrebovali bomo tako javna kot tudi zasebna financa. Za spodbujanje zasebnih naložb moramo uporabiti regulativne spodbude in uporabiti moramo možnosti, ki jih omogoča proračun EU. Kar zadeva regulatorno stran, lahko vam povem, da je bila Evropska unija prva regija, ki je uvedla zavezujoče predpise v zvezi z trajnostnimi financami. Zdaj pa moramo sprijeti poenoten sistem klasificiranja na ravni EU, zato da bomo vsi imeli enako definicijo trajnosti. Prav tako moramo razviti standarde za zelene obveznice in eko oznake. Prav tako moramo delati na tem, da bi dobili naložbeni načrt za Evropo. S kolegi bom pripravil naložbeni načrt za trajnostno Evropo, zato da bi sprožili en trilijon evrov trajnostnih naložb v naslednjem desetletju. Evropsko investicijsko banko želim spremeniti v podnebno banko. Do leta 2025 si želim, da bi bilo 20 oziroma 50 odstotkov vsega financiranja namenjenega podnebju. Poslanke in poslanci, Evropa je že več desetletji globalna industrijska velesila. Če želimo ohraniti vodstvo, moramo zaščititi produktivnost in konkurenčnost Evrope, ne glede na vse izzive. Zato bom sodeloval s kolegicami in kolegi da bi razvili dolgoročno strategijo, s katero bi poskrbeli, da bo Evropa ostala industrijska velesila. Trgovinska politika je zelo pomembna tukaj. Pomaga nam lahko razviti širše cilje na področju gospodarstva, tehnologije, zelenega prehoda, trajnosti ali pravic delavcev. Evropska unija je največji izvoznik in uvoznik na svetu. Še naprej mora biti tista, ki bo določala standarde na osnovi odprte in poštene trgovinske agente. To še posebej velja v luči novih tehnologij. Na področju financ, na primer, je potencial velik. Potrošniki lahko dobijo boljši in hitrejši dostop do financ. Predlagal bom novo strategijo za Evropo, zato da bi čim bolj izkoristili sektor finančnih tehnologij ali finteka in da bi bili konkurenčni na globalni ravni. Takojšnja plačila so dober primer tega. Obenem pa moramo seveda nasloviti tveganja, kot so nepoštena konkurenca, kibernetska varnost in grožnje finančne stabilnosti. Evropa potrebuje tudi skupni pristop do kriptovalut, kot je Libra. Načrtujem novo zakonodajo na tem področju. Zeleno, zeleni prehod in digitalni prehod bo sta uspela le, če bomo poskrbeli, da bo to socialno pravično in to se ne bo zgodilo avtomatično. Moj tretji cilj je torej poskrbeti, da se bodo socialne politike razvile ustrezno, zato da bomo lahko spremljali te spremembe. Tako bomo poskrbeli, da bomo izboljšali življenje ljudi in da ne bomo nikogar pustili na cedilo. Predstavili bomo akcijski načrt za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic, ki bo veljal po vsej Evropski uniji. Prav tako bomo predstavili ciljno smerjene pravne predloge začenši z okvirom za minimalne plače. In še naprej moramo delati na evropskem semestru. Socialni pomisleki že predstavljajo skoraj polovico naših priporočil za posamezne države. Temu bom tudi v prihodnosti namenil veliko pozornosti. Izvajali bomo tudi cilje trajnostnega razvoja OZN in vključili jih bomo v semester, zato da bomo spodbujali vključujočo in trajnostno rast. V tem mandatu smo prav tako ponovno sprožili socialni dialog v EU. Socialne partnerstve moramo vključiti, kajti to bo ključnega pomena za digitalni in zeleni prehod, če želimo poskrbeti, da bo evropski stebr socialnih pravic videl luč dneva. Vključujoča in trajnostna rast je tudi ključnega pomena, če želimo zagotoviti gospodarsko konvergenco in kohezijo evropskih regij. Strukturni skladi EU nam lahko pomagajo pri izpolnjevanju okoljskih in inovacijskih ciljev, zagotovijo pa lahko tudi učenje novih spretnosti in vseživljensko učenje. Pomagali bomo tistim ljudem in regijam, ki so najbolj prizadete zaradi zelenega prehoda in to z novim skladom za pravični prehod. In še nekaj, socialnega poštenja ni brez davčnega poštenja in pravičnosti. Ta komisija je v zadnjih letih predstavila več zavezujoč reform na področju obdavčevanja kot v preteklih 20 letih. Še naprej se bom boril proti davčnim otajam, kakor sem se v tem mandatu, naprimer, v luči predlogov za poročanje po posameznih državah. Multinacionalke morajo biti pošteno obdavčene, zato da naši državljani in MSP-ji niso preveč in nepošteno obdavčeni. Kot eh, član komisije in podpredsednik komisije sem vedno delal v duhu kolegijalnosti. To se bo tudi nadaljevalo. V preteklih petih letih sem tesno sodeloval s parlamentom. Če mi boste podali svoje zaupanje, bom ta ploden odnos z veseljem tudi nadaljeval. Evropska unija in svet sta zdaj tik pred eno največjih transformacij v zgodovini. Naš cilj je vedno enak. Zagotoviti gospodarstvo za ljudi. Hvala lepa in zdaj se veselim vaših vprašanj. Thanks, uh, now... Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Zdaj pa začenjamo s prvim krogom razprave s predstavniki sedmih političnih skupin. Gospod Karas, LS, izvolite. Ja, dear vice president, gospa predsednica, spoštovani podpredsednik komisije, gospod Dombrovskis. Najlepša hvala za vaš jasen uvodni nagovor. Za stabilnost, rast, nova delovna mesta, investicije je bistvenega pomena, da še naprej izvajamo globalne standarde, jih oblikujemo, obenem pa moramo upoštevati tudi evropske specifike in razlike v področju uporabe okrepiti moramo načelo sorazmernosti. V tem smislu me zanima, kako se boste tega lotili, splošno gledano. Specifično gledano pa me zanima, kako boste izvajali svežen Basel 3. Poleg tega me zanima, kako boste še bolj zavarovali investicije v EU, potem, ko se države članice dogovorijo glede investicijskih dogovorov v kontekstu odločanja Evropskega sodišča. Ali bi lahko spodbujali neutralno platformo in pa mehanizem reševanja sporov, ki ne bo pod pristojnostjo posamezne države članice. Karas, uh, you, uh... Gospod Karas, najlepša hvala za ta vprašanja. najprej enaki pogoji za vse na mednarodni ravni in pa previdnostna zakonodaja. Kaj smo se naučili po globalni finančni in gospodarski krizi? Naučili smo se tega, da so finance globalne in finančna zakonodaja zahteva usklajen mednarodni odziv. To je bil del procesa bazilskega odbora. Evropska unija izvaja reforme, ki jih je predlagal bazilski odbor do zdaj. In kot vidimo, so banke že zdaj bolje kapitalizirane in bolj likvidne na osnovi manjših vzvodov. Zavezani smo še naprej multilateralizmu in mednarodnim odnosom ter sodelovanju. V tem duhu se lotevamo teh vprašanj, tako da bo mogoče z različnih vidikov izvajati ključne dele bazilskega svežnja. Izvajanje in pa dokončanje bazla ne bi smelo voditi v povečanje v smislu kapitalskih zahtev, še posebej output se bo postopoma razvijal do leta 2027. Zahtevali smo že ocene učinka Evropski nadzorni organ bo za to poskrbel in zahtevali bomo tudi specifične analize za iznos 4 oziroma output 4. Temu pa bodo sledile še javna posvetovanja. Na to pa še drugo vprašanje glede sodme ACMEA. Gre tudi za bilateralne investicijske sporozume na ravni Evropske unije. Skladno s to sodbo trenutno razmišljamo o načinih za izboljšanje investicijskega ozračja. Najlepša hvala. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Drugo vprašanje. Ali veste, da je naš bančni sektor drugačen od bančnega sektorja Združenih držav, prav tako se razlikujejo naša gospodarstva? Mislim, da je pomembno, izvedeti, ali boste še naprej podpirali različne bančne sektore v Evropski uniji in kako nameravate zagotoviti, da boste upoštevali tudi interese nečlanic EU v vašem portfelju. Ali boste izpopolnili novo reformo za podporne programe in evroproračune. Najprej prvo vprašanje. Razume se, da ko bomo izvajali določbe iz Basla 3 in dokončali Basel 3, bomo morali poštevati tudi evropske specifike. In to počnemo v vseh primerih ocen učinka. Za voljo tega bomo organizirali tudi javna posvetovanja ter na ta način upoštevali evropske specifike. Glede vašega vprašanja, in sicer podpore za MSP-je. S tem delom bomo nadaljevali in ga bomo tudi razširili. Še naprej bomo torej podpirali ta dejavnik MSP-jev. Na to pa še vprašanje odnosa med članicami EU in ne članicami EU, ko gre za proračun in pa predvsem proračun za konkurenčnost in konvergenco. Trenutno še oblikujemo uravnotežen pristop, tako da bo za države nečlanice. Na voljo tudi orodje za izvajanje evropskih reform. To bo instrument, ki bo na nek način podoben tudi temu instrumentu, ki ga bodo uporabljale države članice EU. Najlepša hvala, gospod Silva Pereira iz SD. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod Dombrovskis dobrodošli. Odgovorni boste za usklajevanje, reformo in pa preusmeritev gospodarskega upravljanja v Evropski uniji v času novega semestra. Toplo pozdravljamo vaše zaveze glede zagotavljanja bolj vidne vloge Evropskega parlamenta pri ekonomskem upravljanju. In obenem je dobro, da boste podarili tudi socialno razsežnost v novem evropskem semestru. Gre za sebr socialnih prvic. Obenem pa boste spodbujali tudi spoštovanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Moje vprašanje pa je točno to, kako boste to dosegli. Ali boste sprejeli konkretne cilje za socialno in okoljsko politiko, ali si lahko zamislimo zavezujočo zakonodajo za spodbujanje trajnostnih investicij in doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo tako zavezujoče kot za druge sklope. ali pa bo to še vedno neka manj pomembna razsežnost evropskega semestra in ekonomskega upravljanja. Najlepša hvala za to vprašanje o celih trajnostnega razvoja znotraj evropskega semestra. Namen ekonomskega političnega usklajevanja je doseči trajnostno gospodarsko rast. In kot sem povedal v uvodnem nagovoru, bomo razmišljali o ekonomskih, socialnih in trajnostnih vprašanjih naenkrat. To je torej logika vključevanja ciljev trajnostnega razvoja v naš politični sklop. Še bolj se bomo torej osredotočili na okoljsko vzdržnost in pa socialno vključevanje v samo analizo, prav tako bomo to vključili tudi v politične priporočila. Predvideno je tudi redno spremljanje napredka na poti do ciljev trajnostnega razvoja v okviru evropskega semestra. Obenem bomo razmišljali tudi o sistematičnih politikah za zeleni prehod, zelene investicije, zelena ekonomija, učinkovitost pri uporabi energetskih virov vzdolž vseh političnih sektorjev. Ko se bomo osredotočali na nacionalne naložbe, pa se bomo prav tako osredotočili na trajnost, ter gradili tesnejšo povezavo z evropskim semestrom ter z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi. Ko govorimo o zavezujočih določbah znotraj evropskega semestra, kot veste, imamo postopek za odpravljanje mikroekonomskih neravnovesij, torej želimo to povezati tudi z vzdržnostjo, obenem pa imamo tudi zavezujoče določbe, cilje glede trajnosti, zmanjšanje emisij v nekaterih drugih politikah, naprimer v energetski uniji in pa tudi pri sklepanju različnih dogovorov. O tem je treba razmišljati znotraj vseh drugih politik, ki bodo dopolnjevale ta zeleni prehod. Še dodatno vprašanje? Da, hvala. Hvala za vaš odgovor. Eden izmed večjih izzivov v smislu ekonomskega upravljanja bo odziv na trenutno gospodarsko upočasnjevanje. Evropska centralna banka prosi za bolj podporno fiskalno politiko, da bi uporabili fiskalni prostor, ki je še na voljo v številnih državah članicah. Moje vprašanje je, ali se lahko strinjate z gospodom Dragem in pa gospod Lagardovo, da potrebujemo več podpore za fiskalno politiko in ali bi se strinjali z reformo pakta za stabilnost in rast ter uvedbo zlatega pravila za podporo investicij, kot je predlagal Evropski fiskalni odbor. Najlepša hvala za ta vprašanja. Kar zadeva izjave Evropske centralne banke, ki se odziva na upočasnitev evropske ekonomije, res je, da se moramo odzivati tudi s fiskalno politiko, s to izjavo se lahko strinjam in Že v naslednjih dnevih bo organizirana politična razprava na ECOFIN-u, na svetu, znotraj evroskupine. Pogovarjali se bomo o političnem odzivu. V zadnjih letih smo se pogovarjali o agregiranem fiskalnem stališču evroobmočja kot ukrepu. V tem kontekstu lahko z evropskimi fiskalnimi predpisi dejansko lahko razširimo ulogo fiskalnega odbora pri izdatkih. Torej, zlato pravilo glede omejevanja dolga, to bi bila osnova za naš razmislek, seveda pa moramo pridobiti širok konsens glede tega, tako da se bomo strinjali glede prilagajanja in poenostavitve fiskalnih predpisov. Najlepša hvala. Zdaj pa. Luis Garicano iz Renew. Najlepša hvala, gospod Domroskis. Lepo je slišati vaše stališče glede tega, kaj je še treba storiti. Pred nekaj tedni nas je obiskal Mario Draghi pred sestankom tega odbora in določil je 12-mesečni rok do dokončanja bančne unije. In ta rok moramo upoštevati. Ponovno se soočamo z tveganjem, da ekonomske in finančne krize. Nismo naredili vse, kar je potrebno za to, da bi preprečili ta cikl, ki bi nas lahko ponovno potisnil v slabo situacijo. Mislim, da tega cikla nismo prekinili in dokaz za to je, da bančna unija dejansko nazaduje. Količina čezmejnih posojil se ne povečuje, povečuje prav tako ne obseg jurisdikcije, vse to se manjša. Kateri kučki sestavljanke manjkajo? Najprej sistem zajamčenih vlog, na kar ste se sklicevali. Potrebujemo tudi varna premoženska sredstva za evroobmoče. območje. Vse to je treba še zavarovati, zato poskrbeti, ali se boste zavezali k temu, da boste sodelovali z Evropskim parlamentom kot zaveznikom, ko boste skušali to doseči. Najlepša hvala za to vprašanje. Prav za res dokončanje bančne unije je seveda visoko na prioritetnem seznamu Evropske komisije. Dva stebra bančne unije sta že postavljena in delujeta, enotni nadzor in pa enotni mehanizem reševanja na osnovu na osnovi enotnega pravilnika. Zdaj pa je treba poskrbeti še za schemo pozavarovanja. Seveda bomo skušali odpraviti to blokado tako na svetu kot na Evropskem parlamentu ter pri tem sodelovati z Evropskim parlamentom. Štejemo seveda tudi na dobre rezultate delovne skupine na visoki ravni na svetu in obenem upamo, da bo nov zagon dobil tudi Evropski parlament, bomo pa seveda z veseljem posredovali tudi z predstavitvijo novih vsebinskih elementov, ki bodo poenostavili razpravo. Potem pa še drugi elementi bančne unije varovalo za enotni mehanizem reševanja, pri tem napredujemo. V smislu reševanja moramo izgraditi tudi ustrezne rezerve. Likvidnost, to ste omenili. Tudi to smo se naučili pri prvih primerih BRDD. Najti moramo konkretne rešitve za likvidnost in reševanje. Pri tem sodelujemo za državami članici, kot tudi za Evropsko centralno banko. Na to pa še varno premoženje. Evropska komisija je oblikovala zakonodajni predlog za državne obveznice. Vendar pa žal tega svet ni ne vem kako podprl, tako da upamo, da bomo lahko ponovno sprožili to razpravo. Še kakšno dopolnilno vprašanje? Hvala, gospod Dombrovskis. Mislim, da je bilo najbolj težavno zaslišanje v povezavi z zakonodajo proti pranju denarja. EBA pravzaprav nima nobenih orodij za to, da bi lahko deloval. In tudi evropski davkoplačevalci so razočarani zaradi tega. Ali se lahko zavežete k temu, da boste oblikovali enotni finančni mehanizem, ki se bo uporabljal po celotni Evropski uniji preko vseh jurisdikcij za boj proti denarju? pranju denarna in finančnemu kriminalu. In to že v začetku vašega mandata. Najlepša hvala, kar zadeva boj proti pranju denarja, je res, da imamo najstrožja predpisa na mednarodni ravni. Imamo direktivo za boj proti pranju denarja, ampak izvrševanje je nacionalna pristojnost. In nedavni škandali na področju pranja denarja kažejo na to, da se ta zakonodaja ne izvršuje dosledno. Veliko koristi vidim v tem, da bi prenesli specifične zadolžitve za boj proti pranju denarja na nek organ Evropske unije. Kateri organ to bo, o tem se lahko pogovorimo tudi v kontekstu pregleda evropskih nadzornih organov. Dodatne pristojnosti, pooblastila bi lahko dali tudi Evropskemu bančnemu organu, čeprav se niso odzivali na največji škandal na področju pranja denarja v Evropi, to nas je razočaralo, zato moramo verjetno razmišljati tudi o tem, kako bi lahko izboljšali delovanje tega organa, ampak vidimo določene koristi v tem, da bi prenesli nekatere zatožitve na evropsko raven. Najlepša hvala. Bas Ekaut v imenu zelenih. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni gospod Dombrovskis. Gospa Mondrelejan je predlagala novo študijo za zeleno financiranje in na to ste se skicevali tudi v vodnem nagovoru, da je vaš cilj zagotoviti, da bomo imeli ustrezen prehod v zeleno ekonomijo. Prav tako naj bi okrepili temelje zelenega financiranja in razmišljali tudi o razkrivanju nekaterih podatkov velikih družb dobro ste začeli, ampak mislim, da moramo biti bolj ambiciozni pri prehodu v podnebno neutralno ekonomijo v naslednjem desetletju. Moramo preveriti še bolj konkretne predloge glede trajnostnega financiranja. Prvič, ali se lahko zavežete v sklajevanju in harmonizaciji katerih zavez glede razkrivanja podatkov bank, finančnih akterjev, tako da bomo zagotovili, da bomo imeli primerljive, kakovostne, kvantitativne informacije glede tvegan. Prav tako me zanima, ali boste v naslednjih letih posodobili nefinančno direktivo o poročanju, tako da bo do podjetja posredovala podrobne informacije o svoje uspešnosti in delovanju, ali boste preprečili nepravične prednosti za nekatere finančne proizvode in še zadnje vprašanje, ali boste sprejeli zakonodajni predlog na osnovi obstoječih besedil torej zakonodajni okvir, ki bo zajemal celotni spektr ekonomskih dejavnosti, ki delujejo v smeru trajnosti. Najlepša hvala za izčrpne odgovore na ta vprašanja. Da, res ste zastavili zelo podrobna vprašanja. Jasno je, da bomo še naprej ambiciozni na področju trajnostnega financiranja. To je prav gotovo tudi regulatorna veja zelenega prehoda. Najprej moramo izpeljati novo taksonomijo, trilog se je že začel, upam, da bomo s tem zaključili že v začetku tega leta in ta taksonomija in klasifikacija bo osnova za vse druge ukrepe, naprimer ekooznačbe, zelene označbe in tako dalje. Trenutni osnutek taksonomije je tudi nekakšen okvir za upravljanje. Se pravi, bomo taksonomijo razširili tudi na druga področja, začenši z blažitvijo podnebnih sprememb in posledic. Šest političnih področji, na katera bomo razširili to taksonomijo, to delo je seveda še v teku in prav gotovo bo zajemalo veliko širši spektr. Na to pa še korporativno poročanje. Kmalo bomo objavili pregled glede korporativnega poročanja. Pregledali bomo tudi direktivo o finančnem poročanju. Nameravamo razširiti področje uporabiti direktive tudi na druge finančne institucije, obenem pa bomo okrepili določbe glede razkrivanja informacij finančnih institucij. Seveda moramo pri tem upoštevati tudi načelo sorazmernosti, ampak to tako ali tako nameravamo storiti. Zdaj prav tako že delamo na ukrepih, ki so usmerjeni na različne akterje, tiste tradicionalno kot tiste, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj. Določbe, ki veljajo glede razkrivanja, bomo torej razširili na številna druga področja, pri tem bomo ambiciozni in sodelovali z Evropskim parlamentom. 30 sekund imate za dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Ko ste govorili o evropskih standardih za zelene obveznice, ali bodo ti standardi zavezujoči in transparentni, ko bo to le mogoče, to je pomembno, da je to zavezujoče in neprostovoljno. In drugič, govorili ste tudi o EIB, ki ne bi postala podnebna banka, ali ste lahko še bolj konkretni glede tega, kar predlagate. Zdaj se pogovarjamo o energetski politiki v smislu posojil, ali boste Evropski investicijski banki dovolili, da ne subvencionira nobenih projektov na osnovi fosilnih goriv. Zakaj bi potem sploh lahko imenovali Evropsko investicijsko banko za podnebno banko? Najlepša hvala, najprej bi se odzval na vaša vprašanja glede EIB. Torej, glavni del tega, da preobrazimo EIB v podnebno banko, je to, da povečamo delež financiranja, ki bo posvečen podnebnim ukrepom iz 25 odstotkov trenutno na 50 odstotkov. To je pomemben korak. Prav tako moramo postopoma odpravljati financiranje fosilne energije, tudi to je del te strategije. Na to pa še standardi za zelene obveznice. Kot veste, smo povprašali delovno skupino strokovnjakov, da oblikujejo priporočila glede zelenih standardov. To poročilo je bilo objavljeno junija. In zdaj smo dobili tudi priporočilo Green One na evropski ravni, ki bo na voljo vsem izdajateljem na evropski ravni. To delo bomo podpirali in usklajevali tudi v času naslednje komisije. V smislu transparentnosti pa naj bi zagotovili podrobne informacije glede celotnega procesa pri izdajanju evropskih zelenih obveznic. Zdaj pa Guido Rajl iz odbora Ember v imenu skupine ID. Spoštovani gospod Dombrovski, sanjate o oglično neutralnem gospodarstvu in zato nameravate nameniti milijardo evrov. Kje boste to milijardo dobili, tega niste povedali, vendar pa sumim, da bodo ta denar prispevali davkoplačevalci. To pa bo vodilo v veliko izkrivljanje na socialnem področju z sredstvi, z subvencijami ne morete ustvarjati delovnih eh, mest. Eh, jaz prihajam iz območja, eh, ki je včasih predstavljalo paradnega konja evropskega gospodarstva. Šlo je za premog in jeklo, vendar pa sedaj to več nista dva aktualna proizvoda in sedaj je naše območje postalo zelo revno območje. Podnebne spremembe eh, so tema, s katero se ne moremo ukvarjati zgolj v Evropi, kajti prispevamo le dva odstotka vseh svetovnih eh, izpustov. Kako bomo preprečili, da bi žrtvovali otroke in celotne družine za to, eh, da bi rešili podnebje? Hvala za zastavljeno vprašanje najprej glede boja proti podnebnim spremembah. Podnebne spremembe so del resničnosti in Evropska unija mora okrepiti svoj trud pri spopadanju s to problematiko, cena nedelovanja bo veliko više v nasprotnem primeru. Seveda pa moramo resno upoštevati tudi socialne pomisleke pri razpravi o zelenem prehodu in to Evropska komisija namerava storiti. In zato sem podaril tudi enega izmed predlogov Evropske komisije, da bomo oblikovali sklad za pravični prehod, s čimer bomo podprli regije ter tiste, ki jih zeleni prehod najbolj prizadane. Seveda moramo upoštevati tudi socialno komponento te politike. kakšne učinke bo zeleni prehod imel na evropsko gospodarstvo. Mislim, da bi na koncu koncev lahko ti učinki bili pravzaprav pozitivni. Če primerjamo potencijalne podnebne ukrepe z scenarijem neukrepanja, naj bi bil BDP Evropske unije za en odstotek višji, ko bi te ukrepe izvedli, torej podnebne ukrepe nedelovanje, kot sem že dejal, nas bo na koncu stalo veliko več kot delovanje. Na to pa še Evropski načrt za trajnostne naložbe. Nameravamo mobilizirati tako javne kot zasebne investicije, uporabili bomo pri tem tudi program Invest EU in skušali bomo uporabiti veliko večje zneske, in večji obseg zasebnih investicij. In ta investicijski načrt bo deloval tudi kot regulatorna veja tranzicije. Najlepša hvala, dodatno vprašanje. Najlepša hvala za ta odgovor. Eh, kaj pa spremembe v gospodarstvu. Avtomobilska industrija je zelo pomembna v Evropi. Vsako sedmo delovno mesto v Nemčiji je eh, delovno mesto avtomobilske industrije. Situacija je podobna tudi v Italiji in eh, Franciji. 240 tisoč eh, delovnih mest naj bi bilo izgubljenih zgolj v enem mestu. Napovedane so bile številne odpovedi. In uh, meni se to zdi nesmisel. Uh, vem, eh, kako izvažamo uh, oglikov dioksid v uh, tujino. Nikakor ne vemo, kje bomo dobili uh, elektriko uh, za električne avtomobile. In vemo tudi, da so uh, določene snovi v uh, baterijah stropene. Ja, električna mobilnost bo del našega odgovora na podneb, podnebne spremembe. Imeli bomo zavezujoče cilje za avtomobile in pa tovornjake, vendar pa to ne pomeni, da bomo eh, te cilje izpolnili zgolj z eh, električnimi avtomobili. Lahko lahko eh, razvijamo tudi nove avtomobile z notranjim izgorevanjem in tako naprej. Na vsak način pa si prizadevamo za znižanje izpustov in mislim, da bo to dobro za evropsko eh, gospodarstvo, kaj ti na ta način eh, bomo uporabljali manj fosilnih goriv v avtomobilih in to bo dobro za evropsko gospodarstvo. Potem pa uh, je potrebno povdariti tudi, da so električni avtomobili energetsko učinkovitejši in zato jih potrebujemo tudi v Evropi. Sedaj pa Robert Zile iz EKR. Hvala lepa, gospod eh, predsedojo, gospa predsedojoča. Čestitam vam za vaše imenovanje na to zelo pomembno mesto in uh, upam, da uh, boste kot Latvijec uh, tudi imenovani za komisarja. Vemo, da imamo težave z solidarnostjo v gospodarstvu. Govorili ste tudi o socialnih ciljih gospodarstva. Eh, in pa o trajnosti, ampak eh, poudariti je potrebno, da je pomemben eh, del vašega portfelja tudi konkurenčnost na mednarodnem prizorišču in to se nam zdi v EKR e zelo pomembno. Potrebno pa je zagotoviti tudi solidarnost. Lahko se zaneste na našo pomoč. Vrnil pa bi se k vprašanju, ki ga je že zastavil predstavnik Renew Europe. Samo en odstotek kazenskih eh, zasegov eh, se zgodi v Evropski uniji, kadar pride do eh, ugotovitve kaznjivih dejanj pri finančnih transakcijah. To pomeni, da se pravila v vseh državah članicah ne izvajajo enotno. Tukaj ne gre zgolj za eh, vprašanje pranja denarja na eh, baltskem območju. Zato mislim, da če tudi nimamo osrednjega organa za boj proti pranju denarja, potrebujemo sodelovanje med obveščevalnimi službami. Ali menite, da bi lahko bolje sodelovali, da bi lahko imeli bolj enoten pristop? Jā, ja, eh, paldies eh, Zilskungs par eh, labajiem vārdiem un par jautājumu, bet nu es tad arī atbildēšu angliski, pat cik jautājums bija angliski. So I will switch back to uh, English. Well, uh, first on the question of uh, economy that uh, works uh, for people.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 ljudi, za državljane, ampak v vašem uvodnem nagovoru niste omenili socialne nepravičnosti, niste omenili vrzeli v družbi, ki se samo še povečuje. Če želimo gospodarstvo, ki eh, bo v službi naših državljanov, eh, katere instrumente nameravate uporabiti, da bi preprečili to vedno večjo nepravičnost v družbi. In ali se strinjate s tem, da potrebujemo spremembo naših politik zaradi tega, da bi ublažili strahove povezane z recesijo? Moje vprašanje je, kje boste dobili sredstva za to v trenutku, ko se zdi, eh, da svet eh, sprejema zgolj odločitve glede rezov na predloge Evropske komisije. Najprej k prvemu vprašanju, torej gospodarstvo, ki je v službi državljanov. Tukaj gre za vprašanje vključujoče rasti in to je bilo pomembno vprašanje že tekom te komisije in zato si bomo prizadevali tudi uh, v eh, prihodni komisiji. Če si ogledate gospodarsko upravljanje v tem eh, trenutku, potem vidite, da je 44 odstotkov priporočil v evropskem semestru, priporočil, ki se nanašajo na socialno področje in področje zaposlovanja. In Če si ogledate naše predloge za prihodnji večletni finančni okvir, lahko vidite, da predlagamo tudi, da bi ukrepili socialni sklad plus. Tukaj gre za trajnostno evropsko financiranje, eh, za čimer želimo eh, odgovoriti na najbolj pereča socialna vprašanja. Potem pa so tukaj še druga področja, kot recimo eh, obdavčevanje. predvsem uh, nizkoplačane delovne sile. Lahko vidite, da obstajajo različna politična področja, kjer se s tem ukvarjamo. Kar pa zadeva upočasnitev gospodarstva, bo potreben odgovor tudi na ravni Evropske unije in o tem eh, sem že nakratko spregovoril. Eh, po eni strani imamo monetarno politiko, ki jo izvaja Evropska centralna banka, eh, na drugi strani pa eh, imamo davčno politiko. Tukaj gre pa tudi za uporabo prožnosti, načela prožnosti v paktu stabilnosti in rasti. Na ta način se bomo lahko odzvali na upočasnitev gospodarske rasti. Dopolnilno vprašanje. Gospod Dombrovskis, ali ste pripravljeni sodelovati z Evropskim parlamentom? Ali ste pripravljeni skupaj z nami upreti se svetu na teh najpomembnejših področjih? Kajti, ko sem vam prisluhnil danes ali pa ko sem prisluhnil gospodu Timmermansu, in uh, zelenemu svežnju ali pa gospe Vestager sem si zastavil vprašanje, kako bomo vse to financirali z zgolj enim odstotkom evropskega proračuna. Ali bomo imeli uh, evropski FBI, ki bo uh, zares zmožen odzvati se na organiziran kriminal? Kolikor sem razumel, se je vaše vprašanje nanašalo na prihodni večletni finančni okvir. komisija je podala predlog, ki je obsežnejši od enega odstotka brutodružbenega proizvoda, znaša 1,11 odstotka, trenutni proračun pa znaša 1,03 odstotka. To je seveda povezano tudi z Brexitom, kajti brutodružbeni proizvod se bo zmanjšal po izstopu Združenega kraljestva, tako da ne gre za neko znatno povečanje, pa gre bolj za odziv na Brexit. Evropski parlament ima veliko ambicioznejši pristop, 1,3 odstotka bruto družbenega proizvoda. Eh, če si ogledamo razprave v eh, svetu, potem lahko vidimo, da se zdi celo skromen predlog Evropske komisije 1,11 odstotka bruto družbenega proizvoda preveč za številne države. Torej, ogledati si bomo morali, katere dodatne elemente potrebujemo in kako jih lahko vključimo v uh, obstoječi okvir, recimo stra, sklad za pravično eh, prilagajanje. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Nikolsonovi za drugi krok. Imamo 18 eh, govorcev in začeli bomo z gospo Valdere iz ELS. Minuta za vaše vprašanje. Najlepša hvala. Dobrodošli, gospod Dombrovski. Skot ste dejali, je evro zelo uspešna valuta, ampak ima tudi veliko konkurenco. Zaradi tega bi rada izvedela več o vprašanju, ki je zelo pomembno za številne inovativno usmerjene ljudi. Govorim o kriptovalutah kaj ti trenutno kriptovalute prinašajo tveganja eh, in eh, zato določene države, kot recimo Malta, že sprejemajo lastna pravila. Na ravni Evropske unije pa še zmeraj proučujemo različne možnosti, kot ste napovedali pregled eh, obstoječe zakonodaje. sem si zastavila vprašanje, kako bi lahko kar najbolje izkoristili potencial teh eh, novih možnosti. Eh, kaj pa predlog Facebooka, da bi imeli novo valuto Libro? Jautājumu. Eh, attiecībā uz. Hvala lepa. Kar zadeva kriptovalute? v Evropski uniji imamo le eno uh, valuto in ta valuta je uh, evro. Ampak, če razpravljamo o kriptosredstvih, tako jih bom imenoval, kajti valuta je samo ena. Si moramo najprej ogledati regulativni okvir, kako bi ga lahko uporabili. V začetku tega leta smo prejeli predloge. nadzornih organov in trenutno proučujemo možnosti za vzpostavitev regulativnega okvira za kriptovalute. Torej, to vprašanje bo eh, zagotovo zelo pomembno vprašanje. Lansko leto smo se osredotočali bolj na bitcoin in eh, na nihanja te valute. Želeli smo zaščititi vlagatelje pred tveganji, trenutno pa se zelo, zelo resno proučujemo projekt Libra, kajti zelo pomembna podjetja se skrivajo za tem. Seveda bi to lahko imelo tudi sistemski učinek, monetarni učinek. In to je le nekaj vidikov, ki jih je potrebno upoštevati. Torej, Evropska komisija je trenutno zahtevala, da Združenje Libra zagotovi natančnejše in podrobnejše informacije o svojih načrtih in še zmeraj čakamo na njihov odgovor. Ja, seveda, poskrbeti bomo morali za nadzor Libre na evropski ravni in uh, sicer za, za to, da zagotovimo finančno stabilnost in pa da zaščitimo potrošnike. Dopolnilno vprašanje. Vrnil se bom k se opravičujem, naredila sem napako, gospa Vajdere. Dopolnilno vprašanje, za minuto. Hvala lepa. Rada bi vam zastavila bolj splošno vprašanje. Hvala lepa v povezavi s fintekom in sicer kako vzpostaviti pravo razmerje med ohranitvijo finančne stabilnosti in pa vzpodbujanjem inovacij in kako bomo na ta način podprli digitalno tehnologijo v našem finančnem sistemu. Kar zadeva akcijski načrt fintek, eh, bomo sedaj predstavili prenovljen akcijski načrt. In že v našem prvotnem akcijskem načrtu smo želeli vzpostaviti ustrezno ravnotežje med uspodbujanjem inovacij in pa eh, med spopadanjem z tveganji. Eden izmed pristopov je tehnološka neutralnost. To pomeni, eh, da si ogledamo potencijalno tveganje, ki ga seboj prinaša vsak proizvod eh, in zato uporabljamo specifično tehnologijo. To je eno področje našega dela. Potem pa bi rad vzpostavil eh, tudi eh, možnost okrepitve dela na različnih področjih, Eh, recimo eh, želimo uvesti enotni eh, postopek odobritve za platforme. Gospod Usakovs. Vrnil se bom k načrtu za trajnostni razvoj. Večkrat ste omenili tudi danes, da nameravate nameniti en uh, trilijon za to področje, kar je ogromna številka. Kje pa nameravate uh, najti ta sredstva? In uh, poleg tega, najbrž tukaj ne bo šlo za sveža sredstva. Najbrž bo šlo za mešanico sredstev, namreč za sveže financiranje in pa za preimenovanje že obstoječih programov. Kako lahko eh, zagotovite ustrezno ravnotežje? In še tretje vprašanje, kako nameravate ravnati z eh, državami članicami, eh, ki eh, bodo nasprotovale temu financiranju? Dobro, mogoče bi začel z zadnjim vprašanjem. Kaj ti? Upam, da vlade temu ne bodo nasprotovale, kaj ti kot vidite, eh, vlade trenutno podpirajo naše načrte za prehod na oglično neutralnost do leta 2050. In države so že podpisale eh, pariški sporazum in eh, cilje, ki so bili zapisani v tem pariškem sporazumu. Seveda, če se zavezuješ tem ciljem, potem moraš poskrbeti tudi za financiranje in upam, da bo to jasno tudi v svetu kar pa zadeva načrt eh, trajnostnih vlaganj. Imeli bomo številna delovna področja, recimo eh, finančno področje, podpora strani Evropske unije in pa Evropske investicijske banke, zato da pritegnemo vlaganja, potem eh, potrebujemo izbiro kakovostnih projektov, ne potrebujemo le sredstev, ampak tudi eh, kakovostne projekte, ki bodo omogočili eh, pravičen prehod. Kar pa zadeva eh, sredstva, nameravamo pridobiti eh, sredstva preko programa Invest EU z pomočjo Evropske investicijske banke, kjer želimo podnebno financiranje zvišati za 25 na 50 odstotkov, torej tukaj gre za sveža sredstva in pa z drugimi prispevki iz evropskega proračuna. Poleg tega pa moramo eh, mobilizirati tudi nacionalne promocijske banke, eh, poskrbeti moramo tudi za nacionalno podporo, torej potrebujemo celovit pristop. Vsekakor pa je najpomembneje, da si najprej ogledamo, kako okrepiti trajnost v našem eh, programu InvestEU in zastaviti si moramo vprašanje, kako lahko okrepimo trajnost. Evropsko financiranje, še dopolnilno vprašanje za minuto. Še enkrat eh, bom od vas zahteval napoved. Ali nam lahko obljubite 10-20 odstotkov svežih sredstev? Preostala sredstva pa bo prispevalo preimenovanje že obstoječih programov glede na to, da bo vsaj deloma šlo za sveža sredstva, ali lahko omenite vsaj nekaj programov, nekaj pobud, eh, za katere bi namenili ta sredstva? Ja, dobro. Na ravno o konkretnih odstotkih v tem trenutku ne morem govoriti, ampak sredstva Evropske investicijske banke bodo predstavljala sveža sredstva. in šlo bo za desetine milijard evrov. 30 odstotkov za podnebne načrte v eh, programu Invest EU bi lahko uporabili bolj ambiciozno, poleg tega pa imamo eh, tudi druge možnosti, eh, kot recimo program Invest EU za nove veščine, za prešolanje in tako naprej. Tudi ta sredstva lahko uporabimo za, uporabimo za zelen prehod. Poleg tega pa bomo uspodbudili tudi države članice, da pet odstotkov sredstev namenijo za skupno upravljanje eh, v okviru programa Invest EU, kar pomeni, eh, da bomo tudi na ta način pridobili sveža sredstva. Madame, uh, Madame Alieva Veli. Your question, one minute. Gospa Ljeva Veli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Dombrovski, skradbeni sektor je eh, eno izmed gonil gospodarstva, srečuje pa se z številnimi izzivi na področju konkurenčnosti, eh, učinkovitosti, učinkovitosti rabe sredstev, poleg tega pa tudi nimamo dovolj kvalificirane delovne sile ta eh, sektor tudi eh, ne more popolnoma izkoristiti prednosti digitalizacije. Mislim, da bi digitalizacija lahko vodila v okrepitev eh, produktivnosti in pa dobičkonosnosti. Ali imate konkreten načrt za to področje in ali lahko predstavite konkretne ukrepe za povečanje ustrezno usposobljene strokovne sile za gradbeništvo? No, kar zadeva gradbeništvo. Gradbeništvo se res srečuje z velikimi težavami eh, in sicer na področju pomankanja veščin. Po eni strani imamo eh, starajočo delovno silo, ki jo bo potrebno nadomestiti, po drugi strani pa lahko pričakujemo, da eh, bo povpračevanje naraščalo pričakujemo cela, nič cela 4-odstotno eh, rast povpraševanja v obdobju do leta 2025. Eh, številni zaposleni pa eh, tudi odhajajo, kajti to je sektor z največjim odstotkom napotenih delavcev. Pomemben element pri tem je, pridobitev ustreznih veščin in veščine in kvalifikacije, eh, ki bodo potrebne v gradbenem sektorju, se bodo najbrž tudi spremenile, če želimo eh, graditi energetsko učinkovite in čiste stavbe. In če želimo poskrbeti za digitalizacijo učinkovitejših eh, prometnih sistemov, države članice lahko uporabijo posodobljeno agendo za uh, veščine in spretnosti Evropske unije, poleg tega pa lahko uporabijo tudi sredstva iz programa ESF. Socialni dialog eh, pa je eh, tudi zelo pomemben. in zato bomo eh, sodelovali eh, tudi eh, z sindikalnim odborom za gradbeni sektor. Ukvarjali se bomo z brezposelnostjo, s poklicnim usposabljanjem, s pridobivanjem novih veščin in z mobilnostjo delovne sile. Hvala lepa. In še dopolnilno vprašanje za minuto. Hvala lepa. Zeleni svežen je sedaj vroča tema. Katere ukrepe boste sprejeli, da bi uspodbudili gradbene delavce, da se vključijo v skupno evropsko platformo za zmanjšanje ogličnega odtisa tekom celotnega gradbenega procesa? Pri tem je potrebno doseči eh, seveda mednarodne gradbene standarde in pa zagotoviti kakovost eh, Vse skupaj pa je povezano s podnebnimi spremembami in pa z eh, varstvom okolja. Ja, no, kot sem že omenil, standardi za stavbe se tudi spreminjajo, torej prehajamo na energetsko učinkovitejše in pasivne stavbe in eh, gradbeni materijali bodo seveda morali biti z tem usklajeni, kar pomeni, da bo gradbeni sektor eh, pomemben eh, del evropskega zelenega svežnja, kajti kot zelo dobro vemo, so stavbe eden izmed najpomembnejših verov izpustov v Evropski uniji. Torej ne moremo zagotoviti zelenega prehoda, če ne bomo vključili tudi eh, gradbeništva. Eh, in če ne bomo spremenili standardov za nove stavbe in če ne bomo izboljšali energetske učinkovitosti že obstoječih stavb. Madam Skitedal, your question. Gospa Skitedal, izvolite za minuto. Gospod Dombrovskis, kot podpredsednik Junkerjeve komisije ste ponovno sprožili socialni dialog. Rezultati so bili obetajoči. Socialni dialog je zelo pomemben za dobro delujoč trg dela, to je jasno. Zato je zelo pomembno, da komisija v tem mandatu še naprej krepi socialni dialog in tudi vključi socialne partnerje v pripravo zakonodajnih predlogov. Zanima me, kakšni bodo vaši konkretni ukrepi za to, da bi še naprej krepili socialni dialog na evropski ravni. Zanima me, kako bo komisija poskrbela, da bodo socialni partnerji ustrezno vključeni v pripravo zakonodajnih pobud, zato da ne bi spodkopali različnih modelov trgov dela po Evropski uniji. Hvala. Socialni dialog. Da, ta komisija je ponovno sprožila socialni dialog in jaz sem imel čast, da sem bil prvi komisar, ki je bil formalno odgovoren za socialni dialog. In socialni dialog nameravamo razvijati še naprej. To je zapisano tudi v Evropskem stebru socialnih pravic. To je eden ključnih elementov Evropskega stebra. V preteklih petih letih smo dosegli kar nekaj napredka. Socialne partnerje smo vključili v evropski semester, tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. In socialni partnerji sodelujejo v posvetovanjih v zvezi z ključnimi političnimi predlogi, vključno z socialnim stebrom. Pomagamo jim pri krepitvi zmogljivosti in s tem bomo tudi nadaljevali izboljšati pa moramo tudi učinkovitost in delovanje medsektorskih socialnih dialogov. Veselim se tudi dogovora v zvezi z digitalizacijo, kaj ti socialni partnerji delajo na tem in socialni partnerji se morajo prilagoditi digitalni dobi. Ko bomo pripravili zakonodajo na tem področju, bomo, kakor vedno povdarjamo, spoštovali modele kolektivnih pogajanj v specifičnih državah članicah, zlasti tam, kjer to dobro deluje, naprimer v nordijskih državah. Pri pripravi pobud bo to naše vodilo v prihodnosti, kakor je tudi bilo do sedaj. Dodatno vprašanje, hvala za odgovor. Omenili ste še en vidik, ki je pomemben, namreč digitalizacija. Zanima me, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, da bi poskrbeli, da bodo delavci v novih oblikah dela, naprimer tisti, ki delajo za platforme, imeli dostojno življenje, po drugi strani pa ne želimo ovirati razvoja teh podjetij ali ovirati digitalnega preoblikovanja naših družb. Ti ljudje so običajno samozaposleni. Zanima me, ali bi lahko oblikovali kak mehanizem v okviru socialnega dialoga, s eh, pomočjo katerega bi lahko ti ljudje bolje sodelovali z politiki v naši sodobni družbi. Da, digitalizacija prinaša nove priložnosti, pa tudi nove izzive. Pogoj dela so prav gotovo eden takšnih izzivov pri pripravi akcijskega načrta za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic, bo eden od pomembnih elementov prav to izboljšati pogoje dela za delavce, ki delajo za platforme. Pripravili smo kar nekaj predlogov v zvezi z spremembo direktive o poštenih in predvidljivih pogojih dela, pa tudi priporočila sveta o dostopu do socialne zaščite, so pomembna na tem področju. Pri novih oblikah dela je treba poskrbeti, da bodo ljudje prispevali k socialnim sistemom in da jih bodo socialni sistemi tudi ustrezno krili. To je pomembno. Hvala. Gospod Dobrev, izvolite za minuto. Hvala. Gospod Nabrovskis, v pisnih odgovorih ste citirali Ursula von der Leyen, dejali ste, da je zdaj čas, da uskladimo socialne in gospodarske vidike v socialnem tržnem gospodarstvu. Povedali ste, da boste krepili evropski semester in socialno razsežnost. Konkretno pa me zanima, ali boste podali zakonodajni predlog, v katerem bi ocenili, razlike v prihodkih in socialna stanovanja kot del ocene evropskega semestra. Mi pa predlagamo, da bi podali zakonodajni predlog, v katerem bi socialni semafor uskladili z vsemi drugimi 20 načali evropskega stebra socialnih pravic. Hvala, hvala za vaše vprašanje socialna razsežnost evropskega semestra. V prejšnjih letih smo to razsežnost zelo okrepili in evropski semester smo uporabili tudi zato, da krepimo evropski stebr socialnih pravic na nacionalni ravni. Od leta 2018 socialni semafor meri uspešnost držav članic, v zvezi z ključnimi kazalniki v tem stebru? Seveda, lahko govorimo o tem, da bi to razširili v kontekstu akcijskega načrta za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic. Vprašanje je, ali potrebujemo zakonodajne spremembe, zato da bi spremljali, naprimer, socialna stanovanja, razlike v prihodkih in drugo. To že počnemo, v kontekstu evropskega semestra. O tem je treba morda govoriti še nekoliko več, ne vem, kakšen je kontekst vašega vprašanja. Ampak pokriti moramo socialno razsežnost in cilje trajnostnega razvoja. To je tudi naš namen. Še en element, ki smo ga okrepili v preteklih letih, je sodelovanje z državami članicami, sodelovanje z socialnimi partnerji in drugimi deležniki. Zelo pomembno je, da državam članicam ne pošiljamo samo priporočil. Zelo pomembno je, da dobro razumemo kontekst držav članic in njihove potrebe. Evropski semester mora postati del nacionalne politične razprave. Dodatno vprašanje, izvolite. Hvala. Vaš zadnji stavek, socialni partnerje v postopku semestra. To zagotavlja demokratično legitimnost vsemu skupaj. Dejali ste, da želite poskrbeti, da bi tudi države članice imele kakovosten in pregleden socialni dialog. Še enkrat, konkretno, ali boste podali pravni predlog za okvir za ustrezno posvetovanje in zastopanost v izvršnih odborih, da bi evropski semester potem postal bolj pregleden in bolj demokratičen. Hvala. Hvala. Načelo vključevanja socialnih partnerjev in vloga socialnih partnerjev sta že vključeni v pogodbo in v sekundarno zakonodajo, lahko govorimo o kakšnih zakonodajnih spremembah. Prav, ampak kar se deva evropski semester, socialni partnerji že sodelujejo v evropskem semestru. In to je prav gotovo nekaj, s čimer nameravamo nadaljevati. In to ne samo na evropski ravni, ampak države članice spodbujamo, da to počno tudi na nacionalni ravni. Veliko priporočil za posamezne države je bilo namenjenih temu, da vključijo socialne partnerje v pripravo dokumentov v zvezi s semestrom. Države članice smo prosili tudi, da nam povedo, kako vključujejo socialne partnerje. Hvala, gospa Ždanoka, za minuto. Gospod Dombrovskis, vi ste kandidat za podpredsednika za gospodarstvo za ljudi. Ampak do zdaj ste veliko govorili o gospodarstvu, ne pa veliko o ljudeh. Številni nas danes poslušajo in čakajo, da boste povedali, kako bo gospodarstvo delovalo za njih. ljudje morajo verjeti, da bo njihovo življenje lepše. To mora biti gonilo našega zakonodajnega dela. To so vprašanja, ki so pomembna za celotno Evropsko unijo, zlasti pa za najno državo, Latvijo. To je pomembno tudi za tiste države, kjer vlade ne upoštevajo pozivov k socialnim jamstvom, dokler to ne bo zagotovljeno na evropski ravni. Moje vprašanje je naslednje. Ali se zavezujete k temu, da bomo imeli presojo socialnih učinkov za vse zakonodajne predloge? In kaj boste storili s tistimi, ki bi imeli negativni socialni učinek? Hvala. kar zadeva naše delo na socialnem področju. To sem že povedal. Na socialnem področju bomo zelo ambiciozni, tudi pri pripravi akcijskega načrta za izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic bomo podali zakonodajni predlog za evropski okvir za minimalne plače, vključili bomo tudi jamstvo za otroke, okrepili bomo jamstvo za mlade, izboljšati želimo pogoje dela za delavce za platforme in zagotovili bomo tudi sistem pozavarovan za nadomestilo za brezposobnost. Evropska komisija bo ambiciozna na socialnem področju v prihodnih petih letih. Kar zadeva presojo socialnih učinkov, presoje učinkov se izvajajo v zvezi z vsemi zakonodajnimi predlogi v skladu z načeli boljše zakonodaje. In socialni učinek je prav gotovo del te presoje učinka. Ko smo pripravljali podporni program za Grčijo leta 2015, smo v kontekstu priprav izvedli tudi presojo socialnega učinka in okrepiti smo želeli socialno razsežnost pri sodelovanju z grškimi oblastmi. Da, seveda, socialni učinek bo del našega postopka odločanja, prav gotovo. Dodatno vprašanje, hvala, hvala za odgovore. Vprašanje je bilo preprosto, da ali ne. Ampak ta vaš da je treba dopolniti z razlago. Skupna pravila za nadomestila za brezposelnost in vse ostalo je treba oblikovati na evropski ravni. To je najverjetneje vaš problem. To je bilo omenjeno v predlogu tudi gospe von der Leyen. Še nekaj besed v zvezi s tem. Ko govorimo o evropskem okviru za minimalne plače, to seveda velja za Evropsko unijo. Ampak Naj nekaj pojasnim. Ko govorimo o sistemu pozavarovanj za nadomestilo za brezposelnost, je to mišljeno kot neke vrste funkcija fiskalne stabilizacije za evroobmočje. To velja za države evroobmočja in ERM2. Te države nimajo manevrskega prostora na področju monetarne politike, kar zadeva menjalne tečaje. Zato pripravljamo to funkcijo fiskalne stabilizacije, da bi pač kompenzirali te vidike. Gospod Bek, izvolite. Pozdravljeni, gospod komisar. Delovna skupina za finančne ukrepe in sodišče pa tudi drugi že leta upozarjajo na to, da nevladne organizacije lahko sodelujejo pri pranju denarja in financiranju terorizma. Kenneth Wayne, pooblaščenec malteške vlade v zvezi s tem, je dejal, da bi morali razširiti zakonodajo za preprečevanje pranja denarja tudi na nevladne organizacije zaradi političnega pritiska je moral umakniti svoj predlog. Prejšnji mesec sem komisijo vprašal, zakaj nevladne organizacije niso vključene v to zakonodajo. Odgovor je bil škandalen. Navajam. Komisija si ne želi, da bi nevladne organizacije obravnavali kot kriminalce. To pomeni, da so nevladne organizacije pogosto koristne Evropski uniji na določenih področjih, naprimer na področju politike priseljevanja, so zaradi tega nekako nad zakonom. Pravila za nje ne veljajo. Zato sem vam želel zastaviti to vprašanje. Enako vprašanje torej, za vas. Torej. Prvič. Zakaj je toliko političnega pritiska, da bi nevladne organizacije izuzeli iz tega okvira za preprečevanje pranja denarja? Ne bom postavil dodatnega vprašanja, brez skrbi. Drugič, nam lahko zagotovite, da boste sledili na svetom mednarodnih strokovnjakov in Evropskega sodišča ne morete tako dolgo zastavljati vprašanja. Več kot dve minuti in 18 sekund ste že govorili. Samo odgovor, ne bo dodatnega vprašanja. Kar zadeva nevladne organizacije v kontekstu preprečevanja pranja denarja. nevladne organizacije res niso formalno vključene v direktivo za preprečevanje pranja denarja. Prav tako niso vključene v delovno skupino na področju financ na mednarodni ravni. Ampak ni treba, da si uradno v to vključen, da si izpostavljen pravilom direktive za preprečevanje pranja denarja če nevladne organizacije uporabljajo bančne transakcije in če uporabljajo računovodje ter pravnike, morajo spoštovati ta pravila. Banke, računovodje in pravniki so vključeni v direktivo. To pomeni, da bodo nevladne organizacije spremljali ti akteri in to pomeni, da bo tudi za nje veljala vsa potrebna skrbnost. Enak je pristop tudi za druge pravne osebe. To ne velja samo za nevladne organizacije. Ocenili smo tveganje nevladnih organizacij v okviru svoje ocene tveganja, to je bilo julija 2019 in res je, pojavljajo se določena tveganja pri določenih kategorijah nevladnih organizacij, ampak skupina za ukrepanje in tudi mi, pa tudi drugi smo mnenja, da ni potrebe po dodatnih ukrepih. Hvala, gospa Rafalska, vaše vprašanje, ena minuta, izvolite. Hvala, gospod komisar. Vaš portfel vključuje usklajevanje evropskega stebra socialnih pravic. Ena glavnih komponent tega stebra je zagotoviti enake možnosti za vse. Ne glede na vse napredek, digitalizacijo in tako naprej, se soočamo z dejstvom, da. številni evropejci zaostajajo. 40 odstotkov evropejcev ne ve, kako uporabljati računalnik. V nekaterih državah celo 70 odstotkov ljudi nima dostopa do številnih storitev informacijske tehnologije. To so ljudje, ki niso povezani z internetom, kar pomeni, da so socialno in ekonomsko izključeni. To pomeni, da govorim običajno o starejših ljudeh ali invalidih. Zanima me, kaj želite storiti, da bi zmanjšali to digitalno vrzel. Hvala za vaše vprašanje. Digitalna vrzel in digitalna izključenost. To bo pomemben del naše agende v zvezi z digitalnim prehodom. Naša družba bo postala vse bolj digitalna, to pomeni, da bodo ljudje morali imeti digitalne spretnosti in to bo del naše agende za spretnosti. Ljudi moramo opremiti za digitalno dobo, zato pa potrebujemo tudi digitalne spretnosti. Številke so različne, ankete dajo različne rezultate ampak običajno je ocena, da okrog 30 odstotkov ljudi nima ustreznih digitalnih spretnosti za namene zaposlovanja. 10 odstotkov ljudi pa sploh nima digitalnih spretnosti. Gre za vrzel na področju spretnosti, ki jo moramo odpraviti, če želimo zagotoviti uspešen prehod. To zadeva naš izobraževalni sistem, pa ne samo to to zadeva tudi koncept vseživljenskega učenja ter pridobivanje novih spretnosti. In seveda v to je vključeno tudi vseživljensko učenje. Digitalna vrzel v zvezi s tem lahko izpostavim še nekaj in sicer pogoji dela za delavce v digitalnem gospodarstvu. Še posebej lahko izpostavim delavce, ki delajo za platforme in komisija bo seveda ukrepala tudi v zvezi s tem. Hvala. Dodatno vprašanje. Hvala lepa. Govorili smo tudi o tem, kako pomembno je dos zagotoviti boljši dostop do digitalnih storitev. Še en izziv pa je držati korak z hitrimi spremembami na področju digitalizacije, kajti to lahko hitro vodi do izključenosti. Ljudje so lahko izključeni tudi z trga dela. Zanima me, kaj menite o tem, je to nevarno za naše gospodarstvo in kako lahko to rešimo? Hvala za vaše vprašanje kar zadeva izključenost, v tem kontekstu lahko rečem, da je to tesno povezano z vprašanjem spretnosti. Zakaj so ljudje izključeni iz trga dela? Zato, ker nimajo ustreznih digitalnih spretnosti, da bi bili uspešni na tem novem trgu dela. S tem se spet vračamo nazaj na vprašanje spretnosti. S tem se navezujem tudi na jamstvo za mlade. Ena od rešitev je prav ta, če se mladi ne izobražujejo in niso v pripravništvu, potem moramo nekaj narediti za nje, zato da ne bodo izključeni iz trga dela. Kajti v primeru mladih so učinki še toliko slabši za mlade celo eh, življenjsko dobo. Hvala. Gospod Zdehovski, izvolite za minuto. Děkuji, děkuji paní předsedající, vážený pane komisar. Najlepša hvala, gospa predsednica, za besedo. Spoštovani komisarski kandidat, kar zadeva socialni stebr, pogosto omenjamo cilj pravičnega, dostopnega in dobro delujočega evropskega trga dela, ki naj bi zagotovil nove in boljše predpise za naše državljane. Kakšno specifično zakonodajno in nezakonodajno pobudo na tem področju načrtujete v sodelovanju s komisarjem Šmitom in kakšna je predvidena časovnica? Dokdaj ne bi zagotovili, da bo vzpostavljena pravica do pravičnih plač in zdravstva? Kdaj bo to postala pravica? prioritete na isti ravni kot ambiciozni gospodarski cilji. Najlepša hvala za to vprašanje. Najprej na vas opomnim, da sem bil odgovoren tudi za pripravljalno delo pri Evropskem stebru socialnih pravic leta 2017. in trenutno oblikujemo akcijski načrt za izvajanje tega stebra. Če se ogledamo praktično izvajanje trenutno, se zdi, da je situacija po različnih državah članicah precej neenaka, enako vzdolž različnih političnih področji. Če bom potrjen, bom usklejeval tudi pripravo akcijskega načrta za socialni stebr, tako da mi dovolite, da omenim nekaj konkretnih načrtov v pripravi. Nekatere sem že omenil, pravna pobuda za pravične minimalne plače in to v prvih stotih dnevih mandata, na to Evropsko jamstvo za otroke, okrepljeno jamstvo za mlade, potem tudi Evropska schema pozavarovanja nadomestila za brezposelnost. Vse to bo umeščeno tudi v kontekst naslednjega večetnega finančnega okvira, na to tudi nova agenda za spretnosti, izboljšanje delovnih pogojev za brezposelnost delavce na platformah, o čemer smo se že pogovarjali, pa tudi nova evropska strategija za enakost med spoloma, kar bo vključevala tudi ukrepe glede zavezujoče plačne transparentnosti. Seveda bi to morali dopolniti tudi z delom znotraj evropskega semestra, izboljšati je treba izvajanje na nacionalni ravni, prav tako pa je treba za to poskrbeti za sredstva v naslednjem večetnem finančnem okviru. Zato smo predlagali več kot 100 milijonov evrov za novi Evropski socialni sklad. Plus. Še dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za ta odgovor. Moje drugo vprašanje zadeva najbolj rljivo skupnost, to so upokojenci upokojenci ali pa tisti, ki se bodo kmalo upokojili. Veliko ljudi na enotnem trgu dela v drugih državah članicah, torej ne nujno v državi izvora. In slišim za številne primere, v katerih je izmenjava med temi državami članicami in njihovimi institucijami na tako nizki ravni, da se številni upokojenci znajdejo v pasti zaradi dolgov. Njihova pokojnina jim je dodeljena dve leti potem, ko zaprosijo za njo. Kako se boste lotili te specifične težave? Ali nameravate pospešiti pretok informacij med državami članicami, naprimer z elektronskim sistemom posredovanja informacij za primere socialne varnosti in kakšno je trenutno stanje na področju priprave to vrstne zakonodaje? Hvala. Da, res je. V primeru pokojnin in pravic upokojencev je prav gotovo treba razmišljati tudi o mobilnosti pokojnin v čezmejnih situacijah. Načeloma je to pravica, ki je na voljo mobilnim delavcem. Pripravljeni smo torej izboljšati tudi situacijo v praksi. Razmišljati moramo o tem, ali bi lahko glede tega, kaj je storil Evropski organ za delo. Zdaj to seveda zadeva mobilne delovce, preden postanejo upokojenci. Pomembne so seveda njihove pravice do pokojnine, obenem je treba izboljšati izmenjavo informacij med državami članicami. Pogovarjali pa smo se tudi o Evropski socialni številki, o tej pobudi, ki bi prav tako poenostavila in olajšala izmenjavo informacij gospod Kobarik. Vi ste na vrsti. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani komisarski kandidat. Dovolite mi, da ponovno omenim majhna in srednja velika podjetja, na katera ste se sklicevali pri uvodnem nagovori. MSP-ji so bistven del evropskega gospodarstva, več kot 20 milijonov jih je v Evropi zaposlujejo približno dve tretjini evropske delovne sile do določene mere bo prav gotovo gospodarstvo, ki bo delalo za MSP, delalo tudi za ljudi. In v tem smislu ste to dobro povdarili. Na osnovi vaše poslanice bi morali biti odgovorni za oblikovanje strategije za MSP. -je. Omenili ste že, da bo ena od glavnih točk strategij tudi oblikovanje novega sklada ali bi lahko predstavili še dodatne vsebinske elemente ali pa ukrepe na osnovi katerih bi želeli oblikovati strategijo za MSP. Še posebej to zadeva dostop do financiranja za MSP na čezmejni ravni, prav tako pa na ravni celotne Evropske unije. Najlepša hvala za to vprašanje. skupaj s kolegico Vesta Grevo v usklajevala delo tudi z drugimi komisarji, ki bo zadevalo strategijo za mala in srednje velika podjetja. To bo široka strategija, ki bo zajemala številne različne vidike. Dostop do financiranja je le eden izmed vidikov. MSP-jem moramo seveda pomagati tudi, da se bodo lažje soočile z zelenim prehodom našega gospodarstva, razmišljati moramo tudi o upravnem bremenu, o upoštevanju načela sorazmernosti, tudi to je zelo pomembno za MSP-je. Naj se zdaj lotim specifično financiranja MSP-jev in dostopa do financiranja. Nekaj pobud je že v teku, že v času tega mandata. Najprej razširito področje uporabe MSP-jev na vsa posojila za MSP-je, torej da bi poenostavili tudi posojila MSP-jev bankama, se pravi, na to pa v kontekstu unije bančnih trgov naj bi izboljšali dostop MSP-jev do kapitalskih trgov za nadgradnjo, širitev, omogočili naj bi tudi dostop do trga rasti, poenostavili naj bi tudi nekatere zahteve za MSP-je. Katere so konkretne pobude, ki bomo predlagali v novi komisiji? Poseben sklad, zasebno javni sklad, s katerim naj bi podprli tudi vstop MSP-jev na borze. To je konkreten primer tega, kako bomo poenostavili dostop MSP-jev do financ. Še, seveda pa moramo še vedno razmisliti o pogojih in stroških dostopa MSP-jev do običajnih kapitalskih trgov. Dopolnilno vprašanje, najlepša hvala. Želel bi se ponovno navezati na vprašanje preprečevanja pranja denarja, o tem smo že govorili, ampak dovolite mi, da razpravo razširim preko okvira vaše poslanice. Morda bi bilo dobro, da bi nam predstavili še nekaj več podrobnosti, poleg tega, kar ste že navedli v pisnih odgovorih, katere nadzorne vloge bi si želeli zagotoviti na ravni Evropske unije v primeru preprečevanja pranja denarja.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 Kako boste obenem izboljšali izmenjavo informacij in pa posredovanje informacij, to se zdi trenutno najbolj pomankljivo. Hvala. Kar zadeva specifične nadzorne vloge, ki bodo prenešene na raven Evropske unije, smo že dosegli določen napredek tudi s predlogom pregleda Evropskega nadzornega organa. Po eni strani gre torej za to, da Evropski bančni organ zahteva ukrepanje od nacionalnega organa in v primeru neokrepanja je treba to odločbo uporabiti na ravni tržnega udeleženca. Ta mehanizem je že vzpostavljen, ampak to naj bi stopilo v veljavnost od leta 2021. Prav gotovo tukaj obstaja še nekaj manevrskega prostora za dodatno usklejevanje na ravni EU v obliki izmenjave informacij, uporabe najboljših praks. V primeru ne sodelujočih jurisdikcij pa je treba predvideti tudi možnost neposrednega ukrepanja. Gospod Radačovski, beseda je vaša, eno minuto imate. Vážený pán Dobrovski. Dobrovski. Najlepša hvala, spoštovani gospod Dombrovski. Mala in srednja velika podjetja v Evropski uniji, pa tudi pri nas, v moji domovini na Slovaškem, predstavljajo še enkrat spoštovani gospod Dombrovskis. Majhne in srednje velike podjetja v Evropski uniji, pa tudi pri nas doma na Slovaškem, ustvarjajo dve tretjini vseh delovnih mest oziroma predstavljajo dve tretjini vseh delovnih mest. Jasno je, da bi kakršenkoli scenarij Brexita imel posledice za trg in tudi za poslovanje teh majhnih in srednjih velikih podjetij. Moje vprašanje je, kaj boste vi kot prihodni izvršni podpredsednik komisije za gospodarstvo za ljudi nameravate storiti za te manjše podjetnike MSP-je v primeru Brexita? Kako boste izkoristili svojo vlogo, svoj položaj in kako boste izboljšali okolje, znotraj katerega bodo morali majhni podjetniki delovati, če do brexita ne bo prišlo. MSP-ji so najbolj rnljivi in jih je treba na evropski ravni tudi zaščititi. Bolj jih moramo podpirati, veliko bolj kot v preteklosti. To je relevantno še posebej tudi za manjše države, kot so Latvija, Estonija, Slovenija in Slovaška. Kaj boste storili za ta podjetja? Pomemben je seveda dostop do kapitala za mala in srednja velika podjetja. Izvolite, gospod komisarski kandidat. MSP-je v kontekstu Brexita. Brexit bo imel gospodarsko gledano negativne posledice, še posebej Brexit brez dogovora. Evropska komisija je že dejala, da bomo stali ob strani tistih držav članic in regij, ki bodo najbolj prizadete zaradi tega scenarija, če bodo njega prišlo. Prav tako smo zagotovili uporabo določenih finančnih instrumentov Evropske unije, s katerimi bomo podprli prizadete države članice in regije. Predvidena je seveda tudi možnost uporabe evropskih kohezijskih in strukturnih skladov, kot ste omenili, v kontekstu manjših držav kohezije in ugotoviti bo treba ali bo potrebna tudi prilagoditev programiranja pri uporabi evropskega proračuna, tako da se bomo soočili z nekaterimi tveganji in negativnimi posledicami. Brexita, še posebej, če dogovora ne bo. Na to pa še poslovno okolje, sorazmernost zakonodaje. Seveda so to pomembna vprašanja, ki bodo vključene tudi v oblikovanje naše strategije za MSP-je. Ta bo sprejeta v času naslednje komisije. Kar zadeva dostop do financiranja, smo na kratko že govorili o dostopu MSP-jev do financiranja, ampak še posebej v teh državah članicah, ki ste jih omenili, bi povdaril tudi razvoj regionalnih kapitalskih trgov. V prejšnjem mandatu smo podpirali razvoj vse balskih kapitalskih trgov, pripravljeni smo delovati tudi za drugimi manjšimi državami pri razvoju regionalnih in lokalnih kapitalskih trgov. Najlepša hvala, 30 sekund imate za dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Verjetno si lahko štejete v čast, da ste bili premije v času, ko je Air Baltic izgubil milijone in milijonov evrov, toliko prihodkov, zdaj pa je to podjetje postalo eden najboljših delodajalcev. To morda ni nekaj, za kar ste zaslužni vi sami, ampak nekdo iz mojega mesta je prispeval k zmrčevanju tega dolga. Upam, da bo na Evropskem parlamentu še več Slovakov, še posebej Slovakov iz vzhodnega dela države. Torej, moram vas upozoriti na to, da je vprašanje nekaj, kar ima na koncu vprašaj. Zdaj pa gospod Belka. Eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Govorili smo o stabilnosti in rasti že prej, pak za stabilnost in rasti še vedno pomembno vprašanje. Še posebej bi želel omeniti zagotavljanje večje fleksibilnosti pakta za stabilnost in rast. Brez ustrezne prožnosti bo razprava o socialnem stebru, o trajnostnem financiranju, vsaj v primeru nekaterih držav članic, zelo težka ali pa celo brezpredmetna. Moje vprašanje je, kaj je vaša rdeča linija v smislu zagotavljanja večje fleksibilnosti pakta za stabilnost in rast? Ali pa morda te rdeče linije sploh ni? Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da bi moralo biti splošno načelo Evropske unije to, da ne zarisujemo preveč rdečih linij, ampak sodelujemo v duhu kompromisa. To je način dela znotraj Evropske unije. Zdaj pa še vaše vprašanje glede pakta za stabilnost in rast. Naš trenutni pristop je tak, da skušamo čim bolje uporabiti fleksibilnost znotraj obstoječih predpisov, pakta za stabilnost in narast in ta pristop smo urisali tudi v sporočilu komisije, ki je bilo objavljeno v začetku leta 2015. Takrat smo instrumentalizirali nekatere določbe, naprimer določbo o investicijah, o strukturnih reformah, ki omogočajo državam članicam, da odstopajo od fiskalnih ciljev in na ta način podprejo naložbe ter izvajanje reform. In povedali smo že, da bomo nadaljevali s tem pristopom prožne uporabe pakta za stabilnost in rast. Se pa moramo spomniti tega, da sta dve besedi v zvezi pakt za stabilnost in rast. Stabilnost in rast. Upoštevati moramo tudi finančno in fiskalno stabilnost v državah članicah ter vzdržnost javnih financ. Vse le je treba vzpostavljati ravnovesje med temi elementi. In ponavadi, kot veste, svetujemo državam članicam, da gradijo fiskalne rezerve, da manjšajo javni dolg, tako da bo manj manevrskega prostora v primeru ekonomske krize. Tiste države članice, ki imajo nekaj fiskalnega prostora, nagovarjamo, da ga tudi izkoristijo, da poskrbijo za investicije. Tiste države, ki imajo veliko dolga, pa seveda prosimo in nagovarjamo k temu, da dolg odpravljajo. Zdaj pa še dopolnilno vprašanje. Torej, nimate nobenega dokončnega stališča, ampak si želite doseči kompromis. Kako bi se odzvali na mnenje, da bi lahko večja fleksibilnost pakta za stabilnost in rast povečala tudi moralna tveganja? Ali pa bi lahko to vodilo celo v unijo transferjev? Kaj bi lahko dejali na to kot bodoči komisar in podpredsednik komisije? Kot sem že povedal, moramo najprej poskrbeti za ustrezno ravnovesje med tema dvema dejavnikoma. Seveda imamo skupne predpise, predvsem zato, da gradimo zaupanje in na osnovu zaupanja lahko gradimo tudi Evropsko unijo. Če se bomo strinjali glede skupnih predpisov, je na to pomembno, da države članice tem predpisom sledijo in to je dober način, da se izognemo moralnim tveganjem. Glede konkretne poti naprej, kot smo že povedali, bomo delali na osnovi poročila Evropskega fiskalnega odbora, ki bo predstavil zamisli glede poenostavitve predpisov znotraj pakta za stabilnost in rast. Pomembno je, da poskrbimo za to, da bo ta pravila laže izvajati, uporabljati, da jih bo laže predstaviti tudi širši javnosti. Kot vemo, so ti predpisi zaenkrat preveč kompleksni. Gospod Levandovski, eno minuto imate. Komisarski kandidat, želel bi se sklicevati na vaše nekdanje izkušnje, ko ste bili premijer Latvije in ste popeljali to državo skozi hudo gospodarsko krizo. In to ste storili tudi zelo uspešno, zato vam čestitam. Takrat ste morali izvajati tudi globoke strukturne reforme, ki politično gledano niso bile priljubljene, ampak to je koristilo državi tudi v smislu zunanjih pritiskov. V luči teh izkušenj me zanima, kako si razlagate novi podporni program. Ne gre samo za finančno pomoč, ne gre samo za tehnično pomoč, ampak tudi za finančno pomoč tistim državam članicam, ki ne izvajo določb, ki bi jih morale izvajati znotraj evropskega semestra. Zdi se, da plačujemo tistim, ki ne opravijo svojega dela doma. Ali ta instrument že tako ali tako ne vsebuje sam po sebi določene mere moralnega tveganja? Najlepša hvala za to vprašanje v povezavi z programom za podporo reform. Naša zamisel je bila, da je to na voljo vsem državam članicam, ne le tistim državam članicam, ki izvajo strukturne reforme. Strukturne reforme moramo podpreti s finančnimi pobudami. Moram povedati, da se to delo razvija in program za podporo reform se uporablja kot osnova za izgradnjo instrumenta za konkurenčnost in konvergenco evroobmočja, na osnovi katerega bomo financirali tudi strukturne investicijske svežnje v državah članicah evrobmočja in državah e RM2. Tako bomo okrepili tudi koncept orodja za izvajanje reform. To bo na voljo torej tudi državam, ne članicam Evropske unije, vsem državam članicam, ki bodo želeli izvesti ustrezne strukturne reforme. Pomoč torej ne bo le v obliki priporočil za države članice, ampak bomo zagotovili tudi finančne pobude za izvajanje reform. Ta zamisel ni nič novega. Že pred kar nekaj leti smo se pogovarjali o tako imenovanih pogodbenih dogovorih in morda smo nekaj navdiha za reformne programe prevzeli ravno iz teh razprav. Hvala. Dopolnilno vprašanje. Da, imam vprašanje glede instrumentov za evroobmočje. To je nekaj drugega kot tisto, o čemer ste govorili, kot o proračunu za evroobmočje. 5 milijard evrov za 7 let. Mislim, da je to zdaj bolj simboličen instrument. Ali res menite, da bo se na osnovi tega instrumenta lahko stabilizirali evroobmočje? No, kot veste, smo oblikovali dva predloga najprej program za podporo reform. Znotraj tega programa se pogovarjam tudi o proračunskem instrumentu za konkurenčnost in konvergenco, ki bo seveda odvisen od posebnega ključa za porazdelitev. Govorimo tudi o različnih zneskih znotraj predloga komisije med 50 in 70 milijard evrov v naslednjih sedmih letih. Kot ste dejali, je to nek omejen znesek, ampak po drugi strani je to vsaj izhodišče. Kot veste, so bile razprave dolge in na koncu smo le dobili praktičen predlog. Imamo pa še en predlog in sicer gre za stabilizacijsko funkcijo, gre torej za predlog Evropske investicijske stabilizacijske funkcije, ki vsebuje tudi komponento nepovratnih sredstev, obenem pa je predvidena tudi posojilna zmogljivost v višini 20 milijard evrov. Tako lahko ugotovimo, kako bi lahko povezali ta dva instrumenta. Najlepša hvala, gospod Wilmsen. Vaše vprašanje, ena minuta. Govoril bom dansko. Gospod Dobrovskis, kot izvršni podpredsednik komisije za gospodarstvo za ljudi, boste še vedno odgovorni za boj proti davčnim oazam. To je ena pomembnejših pobud in na tem področju potrebujemo nujne ukrepe. Na milijone evropskih državljanov živi v revščini ali pa na pragu revščine. Obenem multinacionalke kupičijo milijone in milijone evrov v davčnih oazah, namesto da bi te milijone uporabili za zagotavljanje blaginje in pravičnosti. Socialna pravičnost je davčna pravičnost, kot ste dejali v svojem uvodnem nagovoru, ali boste dejansko predlagali tudi črni seznam vseh evropskih davčnih oaz. Prvič mislim, da bi morali odpraviti to absurdno prakso, da ne vključujemo nekaterih davčnih oaz, kot je Luksemburg, na črni seznam. Obenem je treba odpraviti tudi evropske sive sezname. Tisti očitni, tisti očitni države, ki so davčne oaze, kot je Panama, na ta način uidejo iz črnih seznamov. Najlepša hvala. Davčna pravičnost in boj proti davčnemu izogibanju in davčni utaji, to bo še vedno visoko na prioritetnem seznamu naslednje komisije. Kar zadeva črne sezname EU ali pa sezname davčnih oaz, Te sezname oblikujemo na osnovi treh meril: transparentnost, skladnost z merili, ki veljajo za erozijo, davčne osnove in pa identifikacija škodljivih davčnih praks. Tri merile imamo torej za ta črni seznam. ti seznami, tako črni kot sivi, so predvsej učinkoviti, zaradi tega, ker ne gre le za navajanje držav na seznam, ampak to omogoča tudi dialog s temi državami, ki se znajdejo na seznamu. In na osnovi teh razprav nam je uspelo spremeniti več kot 100 škodljivih davčnih režimov po celem svetu. Davčni seznam pa je v vsakem primeru tudi nekaj dinamičnega, nekaj, kar se spreminja. Ko se spreminja naša zakonodaja, naše davčno okolje, spremenjamo tudi svoje kriterije. Čisto mogoče, da bomo sčasoma dobili tudi veliko bolj ambiciozna merila. Začeli smo le z dvemi merili, potem smo dodali še eno novo. Ampak res je to, kar pravite, da je pomembno, da uporabimo iste standarde tako znotraj Evropske unije kot drugod. Znotraj Evropske unije bi morali imeti še više standarde pravzaprav. Tudi ko izvajamo pobudo OECD, za erozijo davčne osnove, mislim, da smo presegli pričakovanja. Pa tudi delo na CCTB bi nam moralo pomagati, da se soočimo z nekaterimi vprašanji. Gospod eh, Willemsen, dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Pred očmi imam članek, ki pravi, da bodo Švico in Združene arabske emirate umaknili iz črnega in sivega seznama Evropske unije, ko gre za davčne oaze. Oprostite, ampak ali kot koordinator na ravni komisije dejansko menite, da Švica in Abu Dhabi nista več davčni oazi? Ali je res, da boste te države črtali seznamo Evropske unije, ali je to le neka neslana šala, ki se širi po evropskih medijih? kot veste, je na koncu sprejetje teh seznamov nekaj, za kar je odgovoren svet. In oktobra se bodo na Ekofinu pogovarjali tudi o primerih umika iz seznama. Zaenkrat, če ne morem omenjati nekih specifičnih odločitev, ki jih bodo ali pa ne bodo sprejeli na Ekofinu. Ampak Evropska komisija svojo metodologijo uporablja na enak način v primeru vseh držav. In to bi uteknilo imeti tudi vpliv na odločitve državnic. Gospod Larutoru, eno minuto imate. Bobski, bonjour. Bogaj. Dobar dan, gospod uh, eh, Dombrovski. Vaši odgovori glede uh, stebra socialnih pravic so zares zelo nejasni. 40 odstotkov priporočil Evropske komisije naj bi bilo usmerjenih na socialno področje, ampak za Portugalsko je bilo priporočilo to, da naj ne uh, zviša minimalne plače. Zanima me, ali boste pripravili zakonodajni eh, predlog za izboljšanje socialnega dialoga, še prav posebej, ali boste vključili za boljšo vključitev delojemalcev. In potem še drugo vprašanje povezano z zelenim eh, svežnjem. Nikolas Stern, eh, britanski ekonomist, je rekel, da je potrebno zameniti, nameniti dva odstotka brutodružbenega proizvoda za eh, zeleni svežen, če želimo zares ustvariti eh, nova delovna mesta in se uspešno boriti proti podnebnim spremembam. Potem eh, ste predlagali tudi, da bi podvojili vlaganja v zelene investicije in sicer na 15 milijard. To ni resno na ta način, da bomo dosegli napredka na podnebnem področju. Torej, gospod Dombrovskis, ali eh, se boste eh, zavezali tukaj pred Evropskim parlamentom, da boste zagotovili dovolj sredstev eh, za boj proti podnebnim spremembam? Najlepša hvala. Uh, well, uh, first on the, uh... No, najprej, ko vprašanju izvajanja stebra socialnih pravic in k socialni dimenziji v Evropskem semestru. Zastavili ste vprašanje glede minimalnega osebnega dohodka, kolikor vem. Imamo v Evropskem semestru eh, letos pet držav, kjer se ukvarjamo z, eh, z vprašanjem minimalnih plač. Poleg tega pa tesno sodelujemo tudi z državami eh, članicami. skušamo ugotoviti, kateri so dejanski problemi in uh, želimo zmanjšati razlike v osebnih eh, dogodkih. In zagotovo bomo z tem pristopom tudi nadaljevali, kar pa zadeva potrebe po vlaganjih. Eh, seveda ocene kažejo, da bo potrebnih kar precej vlaganj. Ampak, eh, če želimo izpolniti cilje pariškega sporazuma, potrebujemo med 180 do 190 milijard evrov na leto do leta 2030, če želimo doseči dejanske spremembe. Eh, to je ambiciozen cilj. kar pa zadeva EIB eh, e in da naj bi se ta spremenila v eh, podnebno banko in sicer bi to pomenilo, da prejdemo za 25 odstotnega na 50 odstotni cilj. To je že ambiciozen cilj sam po sebi. Tudi z EIB se že pogovarjamo o tem, kako bodo eh, dosegli ta cilj. Potrebujemo pa Eh, projekte za ulaganje, tako da eh, bomo imeli tudi kakovostne projekte. 50 eh, milijard evrov na leto ste omenili, to je tipično financiranje EIB. E torej, če govorimo o desetletnem obdobju, bo to že zagotovilo 450 milijard evrov. 50, 30, 15 sekund za dopolnilno vprašanje, ker je bilo vaše prvo vprašanje daljše. No, pa poglejmo na zadeve drugače. Evropska centralna banka bo namenila 240 milijard eh, evrov, zagotovila 240 milijard evrov. Zakaj jih ne namenimo za zeleni razvoj in pa za boj proti podnebnim spremembam? pravne, pravni problemi so bili že rešeni, kako bomo ustvarili nova delovna mesta, eh, kako eh, bomo poskrbeli eh, za zelena delovna mesta z 240 milijardami evrov in ta sredstva nikakor ne bi smeli nameniti finančnim špekulacijam. Ja, bojim se, da potrebujem nekaj več podatkov. Kaj ti zastavljate vprašanje v zvezi z razdelitvijo dobička Evropske centralne banke? Nisem razumel povsem vašega vprašanja. Mikrofon, prosim. Mario Draghi je Dej napovedal, eh, da eh, bo zagotovljenih 240 milijard eh, evrov in najbolje bi bilo, da ta sredstva vložimo v realno gospodarstvo. Kar zadeva Evropsko centralno banko, banko, moram seveda najprej spoštovati neodvisnost Evropske centralne banke. Komisija mora spoštovati neodvisnost Evropske centralne banke, torej ne moremo uh, banki. Uh, usiljevati odločitev, ampak eh, kolikor sem razumel, je gospa Lagarde že eh, tudi naslovila vprašanje o zelenitve. In delež eh, dobička bi naj bil namenjen tudi kvantitativnemu olajšanju, vendar pa to ni v pristojnosti komisije, ne moramo vplivati na neodvisno Evropsko centralno banko. Gospod Jakeljunas, vaše vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod Dobrovski, najlepša hvala za delo, ki ste ga upravili tekom latvijske krize. Hvala lepa tudi za eh, vaš prejšnji mandat. Eh, sedaj naj bi bili odgovorni eh, za gospodarstvo, ki je v službi ljudi in rad bi vam ponudil svojo pomoč in tudi pomoč drugih kolegov če se nameravate soočiti z eh, še večjim izzivom. Vaši predlogi se osredotočajo bolj na uh, razvoj uh, sekundarnega trga uh, za slaba posojila. Kaj pa uh, obstoječa zakonodaja, eh, trenutna zakonodaja ne zagotavlja zadostnega varstva potrošnikov. Ali se s tem strinjate? Ali se strinjate tudi z zaskrbljenostjo glede finančne stabilnosti, kajti hipoteke so pomembne tudi za finančno stabilnost? Mogoče bi bili pripravljeni ukiniti hipoteke za sekundarnega trga ali pa imate kakšne druge konstruktivne predloge v zvezi s tem? Uh, ja, predlog, o katerem govorite, je del našega akcijskega načrta eh, za zmanjšanje obsega eh, slabih eh, posojil v našem bančnem sistemu, tako da bi banke imele dovolj sredstev za posojila realnemu gospodarstvu. To je ideja, ki se skriva za tem. In Seveda je ena izmed dej tudi vzpostavitev sekundarnega trga za slaba posojila, to se ne nanaša neposredno eh, in zgolj na hipoteke. Moje stališče je bilo vedno zelo jasno. Tudi eh, prodaja posojil na sekundarnem trgu eh, ne bi smela znižati zaščite potrošnikov in. Res eh, smo določili le temeljne standarde za varstvo potrošnikov v eh, direktivi o hipotekah. Zagotovo, da smo sodelujemo tudi z državami članicami, predvsem s tistimi, kjer je delež eh, slabih posojil visok in. Skušamo ugotoviti, kako bi lahko zmanjšali izpostavljenost potrošnikov eh, tveganju povezanemu eh, z nedobičkorostnimi posojili in želimo ukrepiti varstvo potrošnikov tudi na tem področju. In želimo uravnotežen in sorazmeren pristop. Zelo pomembno pa je seveda tudi, da zagotovimo, eh, da eh, se eh, posojilojemalci že na samem začetku ne bodo zadolževali. In tudi v zvezi s tem smo podali predlog. Dobro, zaključiti moram. 50 sekund za dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Glede na to, da so vaši načrti zelo jasni glede zaokrožitve bančne unije, uh, Eh, glede vzpostavitve unije kapitalskih eh, trgov. Eh, zato mislim, da bi bila tudi unija potrošnikov zelo dober predlog. Naj navedem dva vidika. Varstvo potrošnikov je bilo predmet študije že leta 2015 na pobudo Evropskega parlamenta šlo je za zagotavljanje preglednosti eh, pri dajanju informacij eh, potrošnikom, vendar pa žal zgolj to ne zadostuje. Potrebujemo bolj celovito eh, varstvo potrošnikov. Naj navedem še britanski primer, ki ureja finančne inštitute, ki zagotavljajo storitve državljanom in ki zagotavljajo integriteto teh eh, finančnih inštitutov. Kako bi lahko to prenesli na eh, finančni sistem tukaj v Evropi? Naj zaključim stavek, ki sem ga začel že prej. Če želimo zaščititi oziroma da bi zaščitili naše eh, posojilojemalce, smo uvedli tudi varovala za posojila v tujih valutah še prav posebej, če pride do negativnega razvoja. Ene izmed valut. Varstvo potrošnikov, to je bilo sedaj vaše nadaljne vprašanje. Ja, seveda se povsem strinjam eh, in eh, podali smo tudi predlog pri eh, pregledu Evropskega nadzornega organa, Gre za to, da bi imeli organ, ki bi se ukvarjal z varstvom potrošnikom, eh, drugi organ pa z eh, nadzorom posojil. Ta predlog ni bil sprejet v okviru trenutnega Evropskega nadzornega organa, vendar pa želimo ukrepiti varstvo potrošnikov na drugačen način in tudi v okviru akcijskega načrta. Gospa Rafaela, za minuto. Govorila bom nizozemsko, najlepša hvala in eh, dobro jutro, gospod Dombrovski. S močno gospodarstvo eh, gre z roko v roki z zagotavljanjem enakih možnosti za vse, ne glede na eh, njihovo poreklo kajti če državljani niso vključeni na trg delovne sile, tudi ne morejo prispevati k ustvarjanju eh, naše skupne blaginje. Eh, to vsi zelo dobro vemo, ampak eh, kljub temu ženske nimajo enakih možnosti, pa tudi ne invalidi, tudi mladi so zapostavljeni, pa tudi drugače spolno usmerjeni ali pa pripadniki manjšin. Problem je predvsem v diskriminaciji in diskriminacije na trgu delovne sile ne bi smelo biti. Vsi moramo imeti koristi od cvetočega gospodarstva. Kaj boste torej storili, da bi te skupine v večji meri vključili na trg delovne sile? Well, uh, uh, is, uh, uh... Ja, to je eno izmed načel Evropskega stebra socialnih pravic ki zelo jasno vzpostavlja enake možnosti. Enake možnosti so eno izmed temeljnih načel in uh, poleg tega je že vključen tudi poziv k boljšemu vključevanju manjšin. Torej, uspodbujali bomo enakomerno podporo in pa eh, boljši dostop do finančnih sredstev za vse tiste, ki jih potrebujejo. Letos je 14 držav članic eh, v eh, priporočilih Evropske komisije v okviru Evropskega semestra prejelo priporočila za okrepitev varnostne mreže na socialnem področju. Vse skupaj pa želimo povezati tudi s financiranjem iz eh, socialnega sklada in kohezijskega sklada v prihodnem proračunskem obdobju različne skupine so manj zastopanje na trgu delovne sile oziroma prejemajo nižji prihodek. Ena izmed skupin, ki jih želimo omeniti, so priseljenci. Namreč eh, njihova izobrazba je pogosto nižja od izobrazbe povprečnih eh, državljanov, so tudi v slabšem uh, položaju in uh, posledično to vodi tudi v uh, slabši socialni položaj in zaradi tega imamo strategijo za priseljence, ki se osredotoča na uspešno integracijo priseljencev v trg delovne sile. Gre tudi za priznavanje njihovih veščin, eh, za hiter dostop do trga delovne sile in to je le en primer načelo enakih možnosti je ključnega pomena in komisija bo to načelo še naprej izvajala. Še dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za vaš odgovor. Zelo pomembno pa je tudi, da se ukvarjamo z specifičnimi problemi specifičnih skupin na trgu delovne sile. Omenili ste eh, invalide, ti so 40 odstotkov odstotkov manj zastopani, eh, potem eh, ženske ali pa mladi, potrebujem več konkretnih informacij o tem, kako eh, se nameravate odzvati na te številke, kako jih nameravate znižati, kako nameravate dejansko podpreti te skupine na trgu delovne sile. Ali lahko odgovorite nekoliko bolj natančno, prosim? Well, uh, uh, uh, uh Omenili ste nekatere skupine, kjer je potrebno rezultate izboljšati. Želimo okrepiti jamstvo za eh, mlade. In to je povezano tudi z akcijskim načrtom za Evropski steber socialnih pravic. Za ženske bo predlagana posebna strategija in uh, sicer si bomo gledali študijo uh, oziroma bomo pripravili študijo o dostopu do trga delovne sile in pa o uh, razliki uh, pri plačah. To je spostavila že Ursula von der Leyen in to bo pomemben uh, del našega uh, programa. Potem podpora uh, oseb uh, z invalidnostjo, tudi na to se bo Evropska komisija osredotočala in še gospa Hübner kot zadnja. Gospod podpredsednik, eh, to zaslišanje zelo jasno kaže, da je bilo veliko narejenega v odziv na zadnjo eh, krizo. Seveda so še določene pomankljivosti, ki ostajajo. Mehanizem za zmanjševanje tveganja še ni bil vzpostavljen, eh, govorili ste o njem in hvala lepa, da ste z nami delili podrobnosti. Ampak ta sistem ste vzpostavili kot odziv na prejšnjo krizo. Potrebno pa je okrepiti oziroma vzpostaviti um, močan institucionalni okvir, ki bo primeren za spopadanje z izzivi prihodnosti. Vsi se strinjamo z tem, uh, kakšen je naš končni cilj, ampak zanima me vaša ocena situacije v evroobmočju danes. Ali je evroobmočje pripravljeno na to, kar prinaša prihodnost? Kako gledate na to? Najlepša hvala za to vprašanje. Po eni strani lahko rečemo, da sta evroobmočje, naša Evropska gospodarsko-monetarna unija, vsekakor bolje opremljena za spopadanje z pretresi v prihodnosti, kajti eh, precej smo storili. Imamo evropski semester, eh, imamo eh, cikl eh, gospodarskega in davčnega upravljanja. Imamo eh, Evropski mehanizem stabilnosti, eh, ki je namenjen podpori držav v težavah, imamo bančno unijo, imamo enotne mehanizme nadzora, kajti prejšnja kriza se je začela kot finančna kriza, torej Evropska centralna banka uporablja tudi instrumente monetarne politike. In nasplošno lahko rečem, da smo bolje opremljeni, vendar pa moramo še zmeraj zaokrožiti Evropsko gospodarsko in monetarno unijo. Potrebujemo tudi fiskalne instrumente, davčne instrumente za evro območje, potrebujemo konvergenčnost, potrebujemo stabilnost, zaokrožiti moramo bančno unijo, eh, EDIS, eh, potem moramo poskrbeti za boljše zavarovanje eh, slabih posojil eh, in tako naprej. Veliko dela nas torej še čaka. In seveda potrebujemo tudi podporo držav članic, ki eh, morajo voditi takšno gospodarsko politiko, ki bo okrepila njihovo vzdržnost. Torej, veliko je bilo že storjenega. Veliko dela pa nas še čaka in Evropska komisija je pripravljena zavihati rokave. Gospa Hübner, dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Rada bi se vrnila k Brexitu. Eh, v vašem pismu v nameri tega ni, vendar pa vem, eh, da boste vseeno imeli veliko odgovornost tudi za Brexit. Upam, eh, da ne bo prišlo do Brexita brez dogovora, ampak verjetnost za to je vseeno zelo velika. Torej, kako pripravljeni smo na finančnem področju, na področju finančnih storitev, na Brexit in kako gledate eh, tudi na eh, stanje pripravljenosti industrije? No, kar zadeva Brexit, je naš cilj seveda, da se izognemo izstopu brez dogovora, ampak kot eh, veste, Čas hitro teče in nismo eh, še ravno dosegli naših ciljev. Izvedli smo oceno pripravljenosti skupaj z Evropsko centralno banko in evropskimi nadzornimi organi eh, glede pripravljenosti finančnega sektorja in zaključek je bil, da potrebujemo določene ukrepe za ukranitev finančne stabilnosti in ti eh, so bili že sprejeti. Tukaj gre za začasne ukrepe za uh, eh, bristranske centralne nasprotne banke, potem so tukaj izjeme za centralne banke in sodelujemo tudi zelo tesno z uh, pristojnimi nacionalnimi organi, zato da bi zagotovili pripravljenost vseh uh, finančnih subjektov. kar nekaj časa je že minilo od eh, prvotnega roka za Brexit, torej industrija je imela več časa, da se na to pripravi in uh, da se sooči z uh, morebitnimi tveganji. Se... Najlepša hvala, s tem smo zaključili drugi krok uh, vprašanj in odgovorov. Zares se zahvaljujem poslancem za njihova vprašanja in hvala lepa tudi kandidatu za komisarja za njegove odgovore. Predo zasluši, zaključimo to zaslišanje pa bi rada trenutnemu podpredsedniku in pa kandidatu za komisarja dala besedo za zaključno izjavo. Pet minut imate na voljo, gospod Dombrovskis. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci. Najprej najlepša hvala za to eh, bogato in pa vzpodbudno razpravo. Če mi boste izrazili zaupanje, bom eh, podpredsednik za gospodarstvo, eh, ki deluje v korist državljanov in to pomeni, da eh, bodo državljani vedno na prvem mestu pri sprejemanju naših politik. To pomeni, da ne želimo zagotavljati le gospodarske rasti, ampak da želimo zagotavljati vključujočo in trajnostno gospodarsko rast. Sodeloval bom z številnimi kolegi, z Elizo Ferreiro za kohezijo, z eh, Pavlom Džeteljonorjem za gospodarstvo, z gospo eh, Golar, z eh, gospodom Šmitom, pa tudi z drugima izvršnjima podpredsednikoma Timmermansom in pa Vestagarjevo. Kot sem povedal že v vodni izjavi, eh, bomo eh, skupaj močnejši. Nobena država članica sama se ne more soočiti z izzivi eh, današnjega časa. Torej moramo sodelovati in zahvaljujem se vam za to zaslišanje. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, gospod Dombrovskis. Hvala lepa za to, da ste odgovorili na vprašanja. Hvala lepa, eh, da ste napovedali, da nameravate poglobiti ekonomsko in pa monetarno unijo. Povedali ste, kakšne so vaše namere v zvezi z paktom stabilnosti in rasti. E, govorili ste tudi o uniji kapitalskih trgov, o davčni pravičnosti, o boju proti pranju denarja. Veliko je tem, e, ki so razlog za zaskrbljenost v našem odboru in pa pri e, državljanih Evropske unije. Torej, hvala lepa za vaše odgovore. Sedaj pa dajem besedo gospe Nikolsonovi. Hvala lepa, gospod Dombrovski, hvala lepa tudi vsem, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Kajti za mano sta dve zaslišanji eh, komisarjev eh, in reči moram, da ste bili zelo disciplinirani, da ste se držali eh, časa za govor in zaradi tega smo zares uspešno zaključili to sejo. Eh, želela sem podati še zaključek, ampak eh, se bom predala, kajti vsi že zapuščate dvorano. Eh, najlepša hvala, gospod kandidat za komisarje in vso srečo.